die Präsidentin. Herr ja, Giegold ist jetzt ganz erschrocken. Gospod Dagigol, sem zdaj čisto prestračila, nisem želela spodbujati kakšnih eh, srčnih odarov ali kaj podobnega. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, ki nas poslušate in gledate, Seja je zdaj odprta in začenjamo z prvo točko dnevnega reda, poročilo gospe Intfeld, vse je evropski osebni pokojninski produkt. Gospa Intfeld, kot poročevalka imate štiri minute, izvolite. Gospa eh, predsednica, dobro jutro vsem, dobro jutro komisiji. Zelo me veseli, da bomo danes lahko končno glasovali o PEP-u, vse evropskem osebnem pokojninskem produktu. Se menim, da smo tukaj dosegli, kar smo obljubili. Resnično vse evropski produkt, ki bo enostaven, varen, dober za potrošnike in mislim, da smo to tudi dobili če začnemo z vse evropskim značajem, gre za uredbo, ki določa kakovostne standarde za vse evropske produkte, vse evropske pravice potrošnikov in tudi pan evropski nadzor in pristojnost EOPE, da intervenira po potrebi. In to smo želeli, želeli smo sicer avtorizacijo strani EOPE, vendar pa lahko v okviru pristojnosti Evrope rečemo, da smo dosegli cilj. Prav tako smo določili izjemne pravice potrošnikov, zaščito potrošnikov, pravico do informacij, obvez, no, svetovanje, prenašanje, zamenjave. Dosežili smo kapico enega odstotka, kar ni malo. Mnogi so bili proti, če si pogledate pristojbine, ki se danes plačujejo. Potem eh, lahko rečemo, da je en odstotek zelo eh, dober, imamo dober eh, produkt, ki je pravzaprav serijski produkt za vse, ki niso mm, finančniki, in ugrajene so vse potrebne varovalke. V zadnjem času smo ugotovili, da mnoge to vendarle skrbi, zato bi odpravila nekaj Napačnega razumeva. Ne gre za eh, proizvod iz tretjega stebra, gre za dopolnilno, individualno in dopolnilno zavarovanje in nikakor ne nadomešča produktov iz prvega in drugega stebra. Tega se moramo zavedati. Veliko eh, mailov sem dobila, govorila sem mnogimi kolegi, še posebej iz Španije, kjer so nas obsojili da želimo posegati v javni pokojninski sistem, kar pa je popolna neumnost resnično nagrožnja pokojninskih sistemov so nacionalni organi, ki so popolnoma nesposobni in eh, nezmožni reformirati svoje sisteme. PEP bo zapolnil luknjo v pokojninskih sistemih nacionalnih eh, držav, ki je nastala zaradi popolne nesposobnosti pristojnih organov. Zagotovila bo ustrezno varstvo za ljudi, ki trenutno nimajo ustreznega pokojninskega varstva, tako da bi imeli vsaj nekaj za prihodnost. Zame je spostavitev takšnega produkta, ki je dober za potrošnike, osnovna skrb. Eden od ciljev komisije je bil tudi, da zaključimo, dopolnimo uh, Eh, kapitalski trg. Če smo to dosegli z PEP-om, potem je to v redu. Vsekakor pa smo ustvarili nekaj, kar bo dobro za evropske državljane. To je bil osnovni cilj. To, o čemer bomo danes glasovali, bo zagotovilo objektivni prispevek Evropske unije, ki resnično skrbi za svoje državljane in eh, pripričana sem, da bomo dosegli zelo solidno večino lepa, gospa poročevalka, gospod eh, Katajnen za komisijo, izvolite. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, zahvalil bi se vam za organizacijo te zelo pomembne razprave glede vse Evropskega osebnega pokojninskega produkta. PEP uredba je velik menik na poti za polnitve pogonijskih vrzel in, in soočanja z demografskimi izzivi in za dopolnitev kapitalskega trga. S tem dobimo močan okvir za osebne pokojnine z novim proizvodom, z močnim zavarovanjem in čezmejno konkurenco. Kot po je povedala poročevalka, to nikakor ne bo nadomestilo nacionalnih pokojninskih sistemov, ampak nudi nove možnosti in alternative za tiste, ki prostovoljno želijo uporabljati eh, ta proizvod. Naj se zahvalim uh, Sofi Infeld, poročevalki, ki je vložila veliko uh, truda in strasti v pripravo tega poročila. Zahvaljujem se tudi Roberto Gulterju, predsedniku odbora Econa in gospodu Brianu Hayesu, Bazu Eichel, do Ashley Cox, Denis de Jongo za konstruktivne prispevke, ustrajanje pri pripravi eh, oziroma pri soočanju s tem eh, resnično vseevropskim izzivom. Zahvaljujem se tudi poročevalcem odbora IMCO in EMPLI, ki so pripravili resnično koristne prispevke. Sklad z našimi podatki v Evropski uniji se bomo Evropski uniji potrebovali dodatne 3 milijarde vsako leto, za, da bi zadostili pokojninam ljudi, ki se upokojujejo. Proizvodi na tem trgu so fragmentirani in zelo različni in ponekod jih sploh ni. Samo 67 milijonov od 450 milijonov ljudi v delovni dobi imajo trenutno eh, pokojninsko zavarovanje. Ta proizvod bo na voljo na prostovoljni bazi in bo spremenil vse evropski trg za dopolnilne pokojninske produkte, ki vsega dopolnjujejo nacionalne pokojninske sisteme. Dopolnilna zavarovanja so lahko smiselna samo, če so dostopna vsem. Oblika tega produkta bo omogočila konkurenčen, stroškovno učinkovit e, produkt e, za vse. Zavarovalnice bodo lahko prodajali ta produkt posod po Evropi z eno samo registracijo kar bo omogočilo čezmejno konkurenčnost. Komisija upa, da bodo države sledili, sledile uporabi tega produkta za dopolnitev svojih osebnih pokojninskih zarovanj. Čeprav PEP ne izpolnjuje vseh kriterijev, ki so določeni za nacionalne eh, produkte prenosnost tega produkta in nadzor Evrope bo prav gotovo izziv. Je pa to prvi pomembni korak pri izgradnji resnično vse evropskega trga osebnih pokojninskih proizvodov. In to je del akcijskega načrta komisije za krepitev kapitalskih eh, trgov. Omogočilo bo dolgoročne navlaganja in eh, gospodarsko rast eh, in konkurenčno posod po Evropi. Zavedam pa se, da bo še treba vložiti veliko dela, da bi oblikovali dokončno podobo PEPA komisija bo skrbno spremljala delo EOP na tem področju in zagotovila, da bodo delegirani akti popolnoma v skladu z usmeritvijo, za katero so se odločili so zakonodajalci. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Beker ima besedo v imenu odbora za zaposlovanje. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Kot eden od eh, mnogih v tem parlamentu sem si prizadeval za eh, PEP, zahvaljujem se komisiji za pobudo, ki jo je dala za oblikovanje tega proizvoda. To je dobro sporočilo za mlajše generacije v Evropi, kajte s PEPom dobivamo dopolnilno zavarovanje za boljšo kakovost življenja v starosti. V nekaterih regijah Evrope nimamo dobrih socialnih sistemov tako kot pri nas eh, doma. In eh, pep lahko prav v teh eh, državah izpolni to funkcijo. Poleg tega ima v razvitih socialnih sistemih je dodatno vrednost za zagotavljanje življenskega standarda. Vse evropski osebni pokojninski produkt bo na voljo v različnih variantah. Še posebej me veseli, da nam je uspelo da v standardizirani evropski verziji ponudimo tudi kapitalsko jamstvo, ki ponuja zelo visoko jamstvo za ljudi, ki živijo v državah, ki nimajo razvitih pokojninskih sistemov. PEP je transparentno privlačno dopolnilo prvemu in drugemu stebru. Podpiram to, kar je povedala kolegica Infeld, da ne bo prav nobene konkurence z prvim in drugim stebrom. Gre za dodatni produkt in kot tak lahko veliko ponudi pri zagotavljanju kakovostne starosti. Podpiram odbor za socialne zadeve pri uveljavitvi PEPA. Imamo standardizirano dokumentacijo, ki jo ponujamo. Eh, strankom, v njej so tudi informacije o certifikacije. Tukaj tudi mi eh, želimo pomembno vlogo EOP. Mislim, da smo mladim ponudili zelo kakovostni proizvod eh, za pokojninsko varstvo. Hvala lepa v imenu odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. Gospa Kolinangen. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod komisar. Veseli me, da lahko ta akt sprejmemo še v tem eh, mandatu kot poročevalka v odboru IMKO. Bi se najprej zahvalila in čestitala poročevalki Sofi za <clears throat> odlično poročilo in odlično sodelovanje. Naš cilj je bil postaviti PEP, eh, ki bo varen, transparenten, potrošnikom prijazen, eh, cenovno ugoden in dolgoročen proizvod. In ta cilj smo lahko dosegli. Po koncu pogajanj lahko mm, povemo, da je ta eh, produkt bolj prijazen potrošnikov in bolj primeren za notranji trg. Najpomembnejše z mojega vidika je vzpostavitev osnovnega pepa. Vsak ponudnik mora, mora ponuditi takšen proizvod. Pomembno je, da osnovni PEP lahko ponudim tudi digit, preko digitalnih eh, kanalov in sicer stroškovno ugodno in varno. Zame je bila pomembna varnost kapitala. Stranke ne smejo eh, izgubiti kapitala in eh, tega kapitala tudi ne smejo razgraditi pristojbine in druge dajatve. Vedno si moramo prizadevati za zavarovanje kapitala z različnimi tehnikami, ki so na voljo. PEP je pokojninski proizvod. To izpolnjujemo, ker 35 odstotkov kapitala pri osnovnem produktu izključujemo v obliki vse življenjske rente pri varnostni eh, verziji lahko imamo izplačilo. Nujno za uspešnost PEPA je podpora držav članic eh, samoti, lahko zagotovijo ustrezne davčne olajšave, ki veljajo za primerljive nacionalne proizvode. Zato pozdravljam spremembe, ki predvidevajo, da pogoji za PIP ne smejo biti manj ugodni kot za nacionalni proizvod. S tem zagotavljamo resnični proizvod na notranjem trgu, ki omogoča dobro rešitev za tiste z nižjimi dohodki in mlade. Hvala lepa, zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Hejs eh, eh, za ELS dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, najprej čestitam Sofiji Infeld in vsem kolegom, ki so delali, da bi danes imeli takšen rezultat. Hvala tudi komisiji. Lani eh, je 30 tisoč evropskih državljanih se zaposlilo v Irski. Mnogi prihajajo na Irsko in delajo tam 4-5 let, potem pa odidejo drugam, kjer delajo naprej. Zato moramo zagotoviti, da ljudje začnejo hitro varčevati za starost. Ena prednost PEPA je, da imamo vse evropski produkt. To ni konec PEPA, to je prvi korak, eh, majhen korak, ampak pomemben, majhen prvi korak eh, za mlade, ki prihajajo na Irsko in ki hodijo drugod, da bi delali, imajo določene koristi za pan od eh, vse evropskega proizvoda. To je tudi del kapitalskega trga Evropske unije. Ohraniti moramo povezavo med vlaganjem in vrčevanjem. Zame je bilo zelo pomembno, da lahko ta produkt ponudijo različni ponudniki zavarovalnice lahko zdaj ponujajo ta produkt na vse evropski ravni. Še enkrat pa naj pa udarim, da gre za proizvod iz tretjega stebra, gre za prostovoljni produkt, nikakor ne posega v prvi in drugi stebr pokojninskih sistemov tukaj zagotavljamo veliko varnost eh, potrošnikov, zagotavljamo visoko transparentno stroškov, tukaj imamo obvezno svetovanje, eh, močne pogodbene obveznosti, eh, gornjo mejo za pris to pristojbine, evropski nadzor. To je dober začetek za tem predlogu. Seveda, to ni konec vsega. Vsekakor pa omogoča soočanje z problemom, ki ga imamo v Evropski uniji, kjer ocenjujemo, da bomo imeli do leta 2060 dva delavca za enega upokojenca, zdaj imamo štiri delavce za upokojenca. Če pa ne bomo naredili kaj, potem se bo situacija še poslabševala. Gospod Heiz, gospod Gigold eh, je dvignil modri karton, ga spremete gospod eh, Gigol, izvolite. Hvala, ker ste sprejeli moje vprašanje. Najprej naj povem, da po eh, letih dela z Brianom eh, imam določeno simpatijo do tebe, čeprav se ne strinjava pri mnogih zadevah, pa vendar. Naš kodeks ravnanja v točki 3.3 pravi, da pred govorom je treba vsakršno nasprotovanje treba najaviti. Tega niste povedali, potem ko ste postali direktor v Irski, ste eh, napovedali potencijalni konflikt interesov v parlamentu, gospod Hes, sem. Zdaj pa za SND, gospa Jakonsari, eno minuto trideset arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä suhtautuu kriittisemmin. skupina socialdemokratov je bolj kritična do tega predloga. bolj smo kritični kot predhodni govorci. Sama sem precej, eh, zadovoljna s tem, eh, predlogom sicer. Zadovoljna sem s tem, da želimo prinesti eh, spremembe in da se poveča mobilnost v Evropski uniji. Zato se zauzemamo, da vse evropski pokojninski produkt je nekaj, kar spodbuja to mobilnost in zato eh, sem v tem kontekstu zadovoljna, ampak eh, državljani se v tem trenutku v zvezi s svojo prihodnostjo bojijo najbolj tega, da ko eh, so delali v različnih državah Evropske unije, da pokojninski sistemi eh, niso prilagojeni in usklajeni. In um, ta eh, pokojninski produkt je tudi vzbudil določene sume na tem področju. Uh, torej, Um, ljudje se bojijo, da se bo s tem oslabila socialna varnost, ampak pravzaprav ne gre za to. Mi smo v odboru za potrošnike besedilo bistveno izboljšali in uh, zdaj moramo zagotoviti to, da bomo zaščitili interese potrošnikov in ne na prvo mesto postavljali kapitala. Če bo ta produkt pritegnil ljudi, potem bo to zato, ker gre za evropski produkt. Hvala. Hvala lepa za IKR, e gospod Luke, imate minuto in pol na voljo. Gospa predsednica, gospe in gospodje, nekaj je varnega in to je pokojnina, je nekoč rekel minister Blum. Ampak to danes ni več varno, še najmanj pokojnina ne kapitalsko pokrita, ne drugačna pokojnina. In dejstvo, da kapitalsko pokrita pokojnina ni več eh, varna, je Evropska centralna banka, nimamo več nobenih obresti in vrčevanje ni mogoče brez eh, obresti, nimamo kapitalsko pokrite pokojnine. Pip ne bo spremenil napačne politike Evropske centralne banke. Dobro je varčevati, ampak če ni nobenih obresti, potem ni nobene spodbude za to. Kar pravi e, oziroma počne Evropski parlament je malenkostni prispevek nasproti škode, ki jo je naredila Evropska centralna banka, ampak tako kot smo to naredili, je napačno. Ta um, proizvod PEP je preveč kompliciran, netransparenten in predrag, tako da ne more biti uspešen na trgu. Če si pogledamo samo svetovanje, obvezno svetovanje strani prodajalcev, eh, za katere vsi vemo, da niso kvalificirani za svetovanje. Hvala lepa, gospod Gigol, za opozorilo na interesni konflikt. Kdo ima največji konflikt interesov? Ti prodajalci je zavarovan, ki jim daja parlament eh, pristojnost za svetovanje. S tem postaja proizvod eh, drag in netransparenten in to nikako ne bo uspešno, kar obžalujem. Hvala lepa, gospod eh, Kalvešom, bom za minuto 30 presidente. Hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije. Čestitam vsem poročevalcem v senci, še posebej uh, gospe poročevalki in pa tistim iz odbora EMPL. Rad bi povedal, da gre tukaj za kompleksno in tehnično temo. In Eh, kot lahko vidimo, tukaj eh, lahko nastopi tudi napačna monetarna politika centralne banke. Predsednik delovne skupine v odboru Embel je že od prvega dne naprej govoril, da je treba ljudem zagotoviti dostojno pokojnino in jim dati tudi možnosti, če naprimer nimajo uh, te možnosti v lastni državi, zato ker javni pokojninski sistem ne deluje ali je pokojnina preniska ali tako naprej. Torej, tukaj lahko Evropa eh, nastopi v korist boljše zaščite državljanov. Upam, eh, da bomo stvari še izboljšali, ampak prisotnost Evrope eh, je pomembna. Jo e pa bo to nadzorovala. Ne vem sicer, če je ta nadzor zadosten, ampak vsekakor gre tukaj za instrument, eh, ki eh, bo koristen za državljane. Na noben način eh, se tukaj ne napadajo javni pokojninski sistemi. To so samo neki protiargumenti, ki ne držijo. Eni minuti. Hvala za Guengel, gospod Šredovan, imate eno minuto. Dobro jutro, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi za eh, pokojnino, ki bi pokrila mm, revščino, potrebujemo dobro za poslenost visoke planče, da je takšna vse evropska pokojnina napačna pot. Smo že ugotovili, to je pokazala tudi študija, ki zahteva krepitev nacionalnih pokojninskih sistemov. PEP eh, ni samo napačna rešitev, ampak je tudi slab eh, produkt. Nobene garancije je za kupce, da bodo to, kar bodo vplačali, tudi dobili ven. Pristojbine so previsoke. Pepe prodajajo menedžerji hedge skladov. To ne bo pomagalo revnik in tistim 20 odstotkom evropskih državljanov, ki jim že grozi revščina vezava na kapitalske trge je napačna pot, zato je naša politična skupina vložila predlog spremembe, ki zavrača uh, takšen produkt. Hvala lepa za zelene, gospod Eichhut. Za minuto, prosim. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki za odlično delo pri pripravi na evropskem trgu imamo eh, zasebne produkte, ki pa so neregulirani. Kar počnemo je končno regulirati privatne pokojnine, kar pomeni, da vzpostavljamo osnovni vse evropski pokojninski produkt z pravili, ki zaščitijo potrošnika, ne pa več sklade kar je pomembno, da imamo zgornjo mejo za pristojbino. In eh, zato moramo zagotoviti, da ta eh, kapica ostane pri enem odstotku vseh eh, stroškov. To je izjemno pomembno. In še nekaj, vsi vemo, da s tem ne zamenjujemo osnovne pokojnine vendar pa mora komisija jasno povedati, da v svojem vrčevalnem programu ne bo zahtevala nadaljnega krčenja prvega stebra. Potem lahko ohranimo dober prvi stebr in bomo imeli tretji stebr, ki bo dopolnilo, ne pa zamenjava. Hvala lepa, gospod Zistra za INF. E Hvala lepa, gospa. Predsednica nizozemski parlament je proti eh, temu osebnem pokojninskem produktu. PIP eh, bo omogočil spremembo zakonodaje, zato je nizozemski minister glasoval proti, saj tukaj velja večina glasov, nizozemska je ostala sama pri tej odločitvi vendar pogodbi 104, v 114. členu piše, da se komisija ne sme mešavati v davčne zadeve držav članic. V tem smislu sem vložil tudi vprašanje za ustni odgovor, kjer nisem dobil odgovora glede tega, da se komisija ne sme umešavati in da gre vse na račun naših eh, delodajalcev. Na nizozemske imamo ustrezen pogonijski sistem, ki odlično deluje. Tudi eh, nizozemska zveza obokojencev je zaskrbljena, ker se spodkopava nizozemski sistem. Tretjič je, da nizozemska poskuša držati svoj sistem zunaj sistema Evropske unije in eh, tukaj smo bili spet eh, premagani. Potrebujemo vzdržne, trajnostne proračunske sisteme in pokojninske sisteme, kar zahteva tudi komisija. In potem bi to pomenilo, da mora komisija državni članici prepustiti eh, rešitve. Rešitve morajo biti primerne nacionalnim sistemom, zato ker imamo velike razlike med državami članice, kar pa tukaj ni upoštevano. Evropska unija tukaj prispeva samo k eh, birokraciji, odpravi soverenosti držav in spodkopavanje pravic delovimavcev na nizozemskem. Zato smo proti. Hvala lepa, gospod eh, Zarjana Nopolos. Nepovezani poslanec, eh, imate eno minuto na voljo. Hvala lepa. Vse evropski osebni pokojninski produkt, ki ga danes sprejemamo, je pravzaprav žebel na krsti javnih pokojninskih sistemov in je problem sploh za mlade. S tem ponovno spodbujemo kapitalske trge, javno nepokojnine pa se bodo še naprej zmanjševale. Država boš dajala olejšave in država ne bo več eh, imela obveznosti zagotavljati varnih pokojninskih sistemov, kar pomeni, da bo treba <clears throat> zagotoviti ustrezne investicije tudi za nižjimi dohodki, kar ne bo delovalo. Vse eh, skupaj eh, gre samo v roke bank, investitorjev, kar je velika obremenitev za mlade, to je rezultat neoliberalne politike, ki poskuša z napačni argumenti zagotoviti takšne produkte. Komunisti moramo zagotoviti javno pokojninsko zavarovanje. Zdaj pa prihajamo k drugim govornikom. Gospod Pospišil za dve minuti je prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem eden od tistih. Še obave nekaterih kolegov, kteri podpiram eh, to poročilo in moram povedati kolegom, ki se bojijo, da to spodkopava nacionalne pokojninske sisteme, da ni tako. To je dodatni, dopolnilni proizvod, eh, možnost za potrošnike, ko razmišljajo o tem, kako zagotoviti osredna sredstva za starost. Če imamo dodatne možnosti na področju zasebnih pokojninskih zavarovanj, je to samo dobro. To je še ena možnost eh, za državljane, da vrčujejo za starost. To je proizvod v tretjem strbru, nikakor to ne spodkopava nacionalnih pokojninskih sistemov, tega se moramo zavedati. Bojazni nekaterih od vas niso otomeljene. Nihče ne govori o poenotenju evropskih pokojninskih sistemov. In, uh, neupoštevajo nacionalnih eh, posebnosti. Samo četrtina ljudi srednjih let ima zasebno pokojninsko zavarovanje. To je zelo malo. Generacija, ki je danes eh, v delovni eh, dobi, ne bo dobivala več financirane strani držav. Države ne bodo mogle več zajamčiti pokojnin svojim državljanom. Zato moramo poskrbeti, da bodo ljudje vačevali za staro sedaj. Ta produkt nam omogoča pri doseganju tega celja. Želel bi si, da bi bil ta proizvod bolj ambiciozen. Žalostno je, da komisija in svet eh, nista mogla sprijeti davčnih olajšav za ta proizvod. Tako bi bil ta proizvod konkurenčen in bolj privlačen za potrošnike. Hvala lepa, gospa Arena, za dve minuti. Najlepša hvala. Mm, kar se tiče pokojnin, mislim, da danes v Evropi govorimo predvsem o prvem stebru, torej kako zagotoviti to, da bo vsak lahko ob koncu karijere dobil eh, pokojnino, ki bo zadostna To, da danes govorimo o zasebnem stebru, torej o tretjem stebru v pokojninskem sistemu, in eh, to, da mislimo, da bomo s tem uredili prvi stebr, eh, se mi ne zdi ravno dobro. Eh, napačna dinamika je to. Ehm, tudi v evropskem semestru je to zapisano in pogosto beremo v priporočilih, da komisija državam priporoča naj v prvem stebru zmanjšajo svoje izdatke. Torej, logika bi bila, da se to preusmeri v tretji stebr, v zasebni pokojninski stebr. Razprava, ki jo imamo danes, se mi zato zdi čisto posebna. Mislim, da bi naša prednost eh, morala biti namenjena prvemu stebru. Eh, tudi pri tretjem stebru obstajajo težave in uh, gre za to, da se prenosljivo zagotovi v dveh državah. Eh, po drugi strani pa se to imenuje vseevropski produkt. Potem se moramo ukvarjati tudi še z davčnimi utajami in izogibanju eh, plačilu davkov. Tukaj imamo zasebni eh, steber, lahko plačujemo torej v eni državi, potem pa denar dobivamo v neki drugi državi, ki je z davčnega vidika bolj ugodna. In ta predlog, ki ga imamo danes pred seboj, se ne sooča eh, z dejansko problematiko pokojnin v Evropi. Pravzaprav celo omogoča izogibanje davkom in zato jaz tega predloga ne bom podprla. Hvala. Hvala lepa. Gospoda Starbatija ne vidim, zato dobi besedo gospod Selimovič za minuto 30. Hvala lepa, gospod predsedojoča, gospod komisar. Vesel sem, da bo ta plenum uh, omogočil uh, dobre osebne pokojninske produkte. Torej, prodaja um, blaga in storitev na notranjem trgu je nekaj uh, samoumevnega, tudi pri kapitalskem pretoku so pred nami še naloge. Ta vseevropski osebni pokojninski produkt bo olajšal zadeve. Uh, kaj ti pokojnino boš lahko prejemal v tiste države, kjer je bilo to dosedaj nemogoče. In če se preseliš v drugo državo članico, boš lahko prejemal pokojnino brez kakršnih koli težav. To so odlične novice za evropske državljane. To ni obvezna schema, to je tretji stabr, to je prostovoljna schema, ki ne nadomešča obstoječih sistemov, ampak jih zgolj dopolnjuje. Poleg tega bo to ponudnikom in um, potrošnikom koristilo torej problemov ne vidim. Opažam, eh, da je finančna industrija eh, ponekod eh, polna pomislekov, to da po mojem mnenju je to dobro za konkurenčno in to bo imelo tudi dobre posledice za državljane. Kaj zagotavlja možnost za državljane, ki ne morejo dobiti dostojne pokojnine v državi, da jo lahko dobijo? To bo prenosljivo, prožno, enostavno, razumljivo in gotovo ceneje za številne države članice in pa za njihove državljane. In to lahko zagotovi notranji trg in mislim, da bi morali biti na to ponosni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lopez Bermejo. Ena minuta. Gracias, Hvala, gospa predsedujoča. Mm, tukaj ste ustvarili mit, da javne pokojnine niso trajnostne in zdaj uh, imamo še en produkt, ki omogoča špekulacije v Evropi. To je finančni produkt, ki nikoli ne bo mogel zagotoviti nobenega jamstva za državljane. To koristi uh, samo prek uh, fiskalnih ugodnosti tistim, ki so že tako bogati. Uh, in uh, kanalizira se uh, prihranek delavcev v, na finančne trge. Vi želite ustvariti samo nek uh, kapitalski trg z gigantskimi pokojninskimi uh, skladi in sistemi. Namen Evropske unije pa bi moral biti, da se zaščiti državljane. Vi tega cilja ne izpolnjujete in še povečujete tveganja. Eh, zato ker v realnem pogledu eh, tak sklad ne zagotavlja nobene gotovosti. Edini način je, da se ukrepijo javni pokojninski sistemi, ki so edini način boja proti revščini. Hvala. Hvala lepa, gospod Gigold, ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi. Slišal sem celo vrsto zmedenih argumentov, ki govorijo proti temu produktu. Ampak povsem nesporno je, da eh, zakonska eh, pokojnina eh, nekaj, kar ostaja. In uh, ta produkt ne bo prinesel davčnih ali uh, finančnih prednosti iz dobrih razlogov, kajti um, Eh, javni eh, prispevek oziroma javne, javna podpora se mora eh, osredotočati na državne pokojnine. In uh, tukaj bodo postavljene meje in to je napredek zlasti za delavce in majhne ljudi, ki eh, do sedaj ne dobivajo najboljših eh, finančnih produktov. In res ne vem, kaj bi lahko uh, imeli proti temu. In sploh ne razumem, kako bi bilo to lahko povezano z davčno utajo. Kajti, če ste si predelali pokojnino v eni državi in se potem preselite v drugo državo članico, potem to ni izogibanje plačevanju davkov, ampak je to tvoja svoboda. Torej, tukaj ste vse pomešali za to to, da bi uh, navajali argumente proti temu produktu. Gospa Arina vam postavlja vprašanje modrega kartona, ali ga spremete? Da, izvolite, gospa Arina. Hvala, gospod Gigold. Eh, ko pravite mali ljudje, o kom govorite? Eh, če nekdo zasluži 1200 evrov. Eh, na mesec ali eh, mislite, da od tega eh, tem ljudem kaj ostane, da bi uplačali v tak pokojninski sklad, da bi potem pri 65 letih dobili denar ven iz tega sklada? Ali se vam ne zdi prav, da bi kotizirali v tisti državi, kjer ste to uplačevali? Zakaj? bi ta denar potem, eh, zakaj ga ne bi prenesli drugam? Gotovo bodo ljudje skušali prenesti ta denar oziroma ga dobivati v državi, ki je davčno bolj ugodna. Da, to ste zelo glasno zakričali, ampak tukaj le gre za tole. Majhni ljudje. Eh, uh, se začnejo že uh, prej. So tudi tisti, ki zaslužijo mnogo manj kot 2000 eh, evrov. Zahvaljujoč tej evropski uredbi bodo prispevki padli in to je dobro. Ampak to, kar pravite vi, je neke vrste pokojninski nacionalizem. To pomeni, če v. Uh, eni državi ste vplačevali v pokojninski sistem, potem morate tam tudi ustati in jo tam uživati. Po mojem je to v redu, če eh, se želi francos eh, preseliti, eh, ko je upokojen v Španijo. In to je dobro. In to predstavlja svobodo v Evropi. Hvala lepa. Gospod uh, Sinadinos, ena minuta. Hvala lepa. Spoštovati moramo državljane in njihovo delo. Naš cilj ne more biti ta, da spodbujamo privatizacijo in da eh, omejujemo državne pokojninske sisteme. Pred nami je produkt, eh, ki ga morajo države obvezno uvesti in to je povezano z davčnimi olajšavami. Kajti eh, tukaj gre za obvezno zavarovanje, minimalna jamstva za dostojno pokojnino in pa uh, dobri prispevki, učinkoviti prejemki in pa podpora za tekoče prispevke. Uh, Poleg tega je treba tukaj vzpostavljati tudi rezerve. Mi potrebujemo državni pokojninski sistem. Država je zavezana temu, da vzpostavi sistem, ki predvideva ustrezne predpise, tako da eh, se ne bodo v državnem okviru ustvarjale preniski prispevki oziroma preniski rezerve. Gospod Bonifej, hvala lepa, gospa predsedojoča. Danes um, se pogovarjamo o osebnem pokojninskem produktu iz tretjega stebra. Eh, in ta dopolnjuje državne pokojnine. In glasovanje o tem bo izredno pomembno kajti PEP lahko ponudijo priložnosti za to, da se eh, kanalizira denar v realno gospodarstvo. Na ta način bomo spodbujali gospodarsko rast in tako bomo tudi spodbudili kapitalske trge na konkreten način. Potem, kar se tiče socialne razsežnosti. Osebne pokojninske produkti lahko igrajo pomembno vlogo pri zoprstavljanju eh, starosti eh, oziroma revščine v starosti. Osebni pokojninski produkti morajo biti visoke kakovosti, morajo biti konkurenčni in morajo biti privlačni za ljudi. Dobro je, da končno vzpostavljamo evropski produkt, eh, ta pa primeren zlasti za mlade, ki živijo v drugih državah članicah Evropske unije, ne v svoji. Na ta način bomo eh, torej, eh, spodbujali dopolnjujoči osebni pokojninski produkt. To, da rad bi izrazil tudi kritiko v zvezi z besedilom. Mislim, da eh, evropske nadzorne oblasti nimajo dovoljšne uloge, kajti eh, in sicer v trenutku, ko se poda dovoljenje za produkte PEP. Po mojem mnenju bomo morali zadevo tukaj nekoliko prilagoditi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Naktegal. Ena minuta. Hvala lepa. Torej, izvolili so me na nizozemskem. Potrebujemo impuls za notranji trg. Potrebujemo nekoliko več nizozemske mentalitete v Evropi in zaščititi moramo to, kar smo vzpostavili v Evropi. Ena, eden od osiškov nizozemske je pokojninski sistem. Zato ponudbo oziroma eh, na nizozemskem smo eh, privrčevali milijarde evrov v okviru pokojnin in polovica evropskih uh, pokojninskih prispevkov je bila plačana se strani nizozemske. Jaz sem proti vseevropskemu osebnemu pokojninskemu produktu, kajti to bo konec koncev vodilo k temu, da se bo Evropska unija bolj močneje upletala v nizozemski sistem. Ena stvar je v nebo upijoča. Uh, Edini, ki lahko kaj pove v zvezi z pokojninskim sistemom, smo mi, nizozemci. Hvala lepa, gospod Urban Krespa. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Eh, upokojenci imajo že dovolj tega, da poslušajo evropske inštitucije, kako govorijo o tem, kako sistemi niso vzdržni. To so ljudje, ki so celo življenje delali za to, da bi imeli dostojno pokojnino. Ampak eh, mi kot družba jim tega ne zagotovimo vedno, čeprav bi morali ne gre toliko za koristi, ampak za pravice. Upokojenci ne potrebujejo tega, da se z njihovimi pokojninami eh, stavi ali igra eh, v kazino. Želijo si samo um, živeti s to pokojnino in eh, zato potrebujejo to, da bi Evropska unija uh, jasno in odločno zagotovila, da bodo javni sistemi vzdržni in bi, da bi preprečila privatizacijo teh sistemov. Uh, zato podpiramo mi vse upokojence in upokojenke, ki eh, trdo delajo, ki eh, se borijo za pravice vseh, ne samo za svoje pravice, ampak za pravice vseh ljudi. Javne pokojnine je treba zaščititi. Hvala. Hvala lepa, gospa Miranda. Ena minuta. Esta semana las diputadas y diputados europeos hemos. Ta teden smo poslanci in poslanke prejeli več kot 20 tisoč eh, pisem in elektronske pošte upokojencev in ljudi, predvsem iz Španije, ki nas prosijo naj to zavrnemo in jaz bom to zavrnila. Torej, v veliko primerih imajo ljudje pokojnino 400, 500, 600 evrov in za nje bi bilo tako in tako zelo težko dostopati do tega produkta. Poleg tega tudi Evropski parlament nima pristojnosti na tem področju in spet gre tukaj za past. Eh, ljudje so že utrpeli številne reze, številno, številna zmanjšanja pokojnin in plač eh, zaradi trojke in tako naprej. Po vsem tem eh, so pravice upokojencev že dovolj okrnjene in sploh ne vemo, če bodo naslednje generacije še imele pokojnine. Te pokojnine, ki jih vi predlagate, pa eh, bodo privedle do zmanjšanja javnih sredstev, s katerimi bi lahko pomagali najbolj ranljivim. In eh, zato eh, podpiram upokojence in sem proti temu poročilu. Svoj minut. Hvala lepa, gospod Tanke, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Unija kapitalskih trgov se je začela v tem sklicu. Evropska komisija je opustila številne predloge, to, kar pa je ostalo, je naprimer PEP. In sprašujemo se, ali bo to res prispevalo k Uniji kapitalskih trgov. To moramo še izboljšati v naslednjem sklicu. Vem, da je Evropski parlament ta predlog izboljšal, ampak Kaj je pravzaprav vse evropsko pri tem produktu, če je vse pod nacionalnim nadzorom in to velja za celotno unijo kapitalskih trgov? In do kakšne mere je takšen produkt prispevek k vzpostavitvi pokojninskega sistema v tistih državah, kjer tega sploh še ni? In, eh, Poleg tega so obresti tako nizke, da se vrčevanje sploh ne splača, tako da sploh ne vem, zakaj bi to uvedli. Uh, Na nizozemskem to sicer ni negativno, ampak tako je, to je nekoliko cinično iz vidika evropske zakonodaje. Če rečemo, da ni, slab, da ni slabo, je pa dobro. Zato bomo mi glasovali proti. Hvala lepa. Sedaj pa postopek eh, CatchDI. Prejela sem tri eh, prošnje. Eh, gospod Marino. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Čisto na začetku bi rad povedal to, da bom glasoval za ta predlog. Kajti po mojem mnenju ta predlog ne bo eh, predstavljal eh, konkurence do eh, nacionalnih sistemov, ampak bodo ljudje dobili možnosti za to, da uplačujajo v dodatni sistem, ki ne bo konkuriral nacionalnim sistemom. Tukaj gre za dopolnjevanje. In to pravzaprav sploh ne postavlja pod vprašaj nacionalnih sistemov. Oba sistema lahko obstajata drug ob drugem. Ta sistem je namenjen tistim osebam, ki so privrčevali denar in ki želijo vlagati denar. In to eh, so tisti ljudje, ki so v preteklosti ulagali v slabše proizvode, sedaj pa so dobili boljše možnosti. Zato je ta predlog dober in to je tudi prispevek k temu, da bomo dopolnjevali nacionalne sisteme, ne pa da bi jih nadomestili. Hvala lepa. Gospa Kunova. Hvala lepa. Smo tik pred volitvami in zanima me, kakšno sporočilo pošilja Evropska unija našim državljanom. Ali bomo ob koncu našega zakonodajnega obdobja še krepili velike gospodarske sile na račun delavcev? Očitno poskušamo tukaj eh, se igrati za eh, prihranki delavcev, eh, namesto da bi ti ljudje uporabili ta denar za pokojnine. Torej, prispevkov ne more biti tako, da se prispevke prenašajo iz ene države v drugo. Jaz bi si želela, da bi zagotovili državne pokojnine. Hvala lepa. Gospa uh, Rodriguez, ena minuta. Presidenta. Hvala. Mikrofon za govornico. Torej, hvala, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Meni se ta vseevropski osebni pokojninski produkt zdi žalitev za delavski razred. To je žalitev za mlade, ki živijo v prekarni situaciji, žalitev za ženske, žalitev za toliko ljudi, ki nimajo službe, ki so brezposelni. Zato, da bi res zajamčili javni sistem dostojnih pokojnin, moramo zavrniti ta vseevropski osebni pokojninski produkt. Delati moramo na pripravi uredbe, ki bo res pomagala državam, da okrepijo javne pokojninske sisteme. Na ta način bomo tudi zagotovili dostojne pokojnine. Eh, naša prihodnost in naše dostojne pokojnine ne smejo biti odvisne od tega, ali smo sposobni kaj prihraniti. Tukaj je eh, očitna tudi pomankljiva etika, zato ker eh, se s temi produkti denar namenja tudi za špekulacije. Mm, torej, samo eh, denar bomo dajali tistim, ki bodo prodajali te produkte. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, poslanke in poslanci, za uh, vašo uh, burno razpravo o tej pomembni zadevi. Najprej bi jaz pojasnil tole. Najpomembnejše za vse je to, da so eh, naši državni pokojninski sistemi močni in da zagotavljajo to, kar morajo. V številnih državah članicah, če ne v vseh, eh, se moramo osredotočati na reformo eh, javnih pokojninskih sistemov, zato da bodo ti sistemi močni tudi v obdobju, ko raste število starejših ljudi v naši družbi. Torej, mi moramo eh, res okrepiti eh, javne pokojninske sisteme. To, da ta produkt, vse evropski osebni pokojninski produkt, ni nikakor povezan z javnim pokojninskim sistemom in ga ne nadomešča, samo um, predstavlja alternative eh, za državljane. V številnih državah članicah, če si pogledate statistike, je tako, da obstajajo ljudje, ki nimajo um, trajnega delovnega mesta, ampak časovno omejenega. Včasih imajo tudi nižje um, plače in ti ljudje potem poskušajo dopolniti uh, oziroma okrepiti svoje pokojnine tako, da um, posegajo po zasebnih produktih. In kaj počnemo s tem predlogom? Mi širimo alternative, vnašamo predpise za obstoječe evropske osebne pokojninske produkte. Ali je to narobe? Po mojem mnenju ne. Kajti to bo ustvarila kompetenca oziroma konkurenčnost med ponudniki, zato bomo dobili, bolj, eh, eh, eh, zato bomo dobili visoko kakovostne in cenejše produkte za naše državljane. Videl sem, da se ta tema z lahkoto zlorabi za širjenje lažnih informacij, za eh, širjenje eh, vesti o tem, da mi poskušamo privatizirati javne pokojninske sisteme. Ampak vsi vemo, da to ni res. Torej, prepričan sem, da sicer imamo različne prioritete, različna stališča, različne ideologije, ampak prepričan sem, da ni eh, tukaj eh, med nami nikogar, ki bi želel širiti takšne lažne informacije med državljanje, kajti to ne bi bilo prav. Bolje je, da pojasnimo, eh, kaj v resnici predstavlja ta produkt. Hrati pa je treba eh, tudi poslati sporočilo, da želimo biti odgovorni in da želimo zagotoviti tudi dobro stanje javnih pokojninskih sistemov v prihodnosti, ko bomo imeli manj ljudi, ki bodo delali in ko bo več ljudi vstopalo v eh, pokojnino in uživalo eh, pokojninske prejemke. Hvala lepa, gospod komisar, sedaj pa gospa poročevalka dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rada zahvalila tistim kolegicam in kolegom, ki so podprli ta predlog. Rada bi se zahvalila zahvalila tudi poročevalcem v senci in pa predsedstvu, eh, zlasti avstrijskemu predsedstvu, ki so podali k temu svoj prispevek. Hvala tudi komisiji. Tistim kolegom ki so zelo negativno govorili o tem predlogu in ki bodo to zavrnili, bi rada povedala tole. Večina jih je sicer že zapustila dvorano in očitno niso niti želeli slišati mojih argumentov. Ampak kot je dejal komisar, slišala sem številne lažne novice. Naprimer, nekdo je rekel, da če boste glasovali proti potem eh, lahko eh, eh, eh, zagotovimo to, da teh osebnih pokojninskih produktov ne bo na trgu. Ampak to sploh ni res. Če boste glasovali proti, boste pomagali divje temu, da se bo vzpostavil na trgu divji zahod. Eh, Kajti mi želimo s tem produktom zadevo urediti. Potem drugič, kaj sem slišala, če boste eh, glasovali za, potem boste s tem glasovali za to, da bi oslabili javne pokojninske sisteme. Tudi to je popolna neumnost, kajti tukaj gre za dva povsem različna sistema. In veste, kaj tisti, ki ste proti? Namesto, da bi glasovali proti, bi morali glasovati za eh, dobro uredbo in pogovorite se s svojimi nacionalnimi vladami in jim povejte, da ne, ne reformirajo in uredijo javne sisteme, ki so povsem neurejeni. In če so javni sistemi slabi, so za to krive vlade, ki se s tem ne ukvarjajo. In končno bom povedala še nekaj svojim nizozemskim kolegom. Danes smo spet slišali, da, da uh, bo sedaj Evropa poskušala uh, se okoristiti z nizozemsko. No, dragi kolegi, to je popolna neumnost. To govorite samo zato, da eh, bi eh, dosegli večji eh, odmev v časopisih. Torej, poleg tega ta predlog sploh ni povezal z davčnimi sistemi. Kajti to se nikakor ne dotika davčne politike, gospa Arena. Kajti Tukaj gre za to, da uvajamo standarde, standarde, da bomo zaščitili potrošnike, ko gre za produkte, ki so že na trgu. To je vse in to bi morali pozdraviti. Mi smo sprejeli vse predloge sprememb vaše politične skupine. Samo gospod Guatieri eh, je bil vedno eh, pri eh, sestankih poročevalcev v Senci in socialisti in demokrati bi morali to podpreti. Hvala lepa. Vidim, eh, da se že nekoliko širi volivna kampanja v tej dvorani. Dobro, razprava je zaključena. Eh, glasovali bomo danes popovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda K. za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Najprej dobi besedo gospod K. za štiri minute. Izvolite. Grazie, signora president. Hvala, gospa predsedujoča. Samo nekaj korakov smo še oddaljeni od dogovora na plenarnem zasedanju. Sam sem prepričan, da bo ta direktiva vodila v neposredne investicije v družine po Evropi. To, kar bomo danes tukaj predstavili, je uravnotežen zakonodajni dosje, ki eh, zagotavlja enak dostop moškim in ženskam do starševskega dopusta, očetovskega dopusta in oskrbovalskega dopusta. Ljudje bodo tudi imeli pravico zaprositi za fleksibilni delovni čas. Eh, deset, desetdnevni starševski eh, dopust za očete se s tem uvaja, petdnevni oskrbovalski dopust. Eh, in pa pravico za starše, da zaprosijo za fleksibilni delovni čas. Um, ne gre pa pri tej direktivi samo za to, da se zagotovi pravice staršem in oskrbovalcem. Gre tudi za to, da se zagotovi večja uravnoteženost po spolu, tako da se eh, lahko obveznosti družinskega življenja bolj enakovredno porazdelijo. Boriti se moramo proti neenakosti med spoloma in pa zagotavljati ustrajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Moj cilj je bil, da uh, dosežem mm, to, da ne bodo od tega koristi imeli samo zaposleni, ampak tudi delodajalci. Študije so pokazale, da so ponavadi ženske tiste, ki uh, najbolj utrpijo uh, Eh, zaradi vzgoje otrok eh, in zato nimajo enakih možnosti na delovnem mestu. Eh, nekatere oziroma veliko jih celo preneha s svojo kariero. In to potem prinese tudi neenaka plačila in neenake pokojnine ter neenako stopno zaposlitve. Zdaj s to novo direktivo pa si bodo starši lahko porazdelili uh, Eh, svojo odgovornost za otroke in za polne sorodnike. Očetje bodo bolj vključeni v vzgojo otrok v prvih letih njihovega življenja. Ženske bomo tudi podprli pri tem, da vstopijo ponovno na trg dela. Eh, ne bomo pa staršem eh, odrekli pravice, da preživljajo čas z otroki. Ženske morajo imeti možnost, da izkoristijo svoj potencial na delovnem mestu. Potem moramo zagotoviti tudi to, da bodo očetje bolj vključeni v vzgojo otrok. In zato je treba zagotoviti tudi ustrezna orodja, da bo to mogoče. V današnji družbi moramo eh, priznati tudi pomen oskrbovancev v vseh eh, družinah. Eh, to predstavlja veliko breme, veliko nalogo, tako fizično kot psihično nalogo in zato je treba zagotoviti ustrezno podporo. E, mislim, da bo ta e, predlog e, koristil vsem članom družine, vsem tistim, ki skrbijo za starejše generacije, za bolne sorodnike. Tudi oni imajo pravico do dopusta za to delo. Mi smo skušali nasloviti to realnost, torej ta vprašanja in to je vse vključeno v predlogu, ki je danes pred vami. Um, tudi otroke bomo um, zdaj vzgajali v okolju, kjer bosta prisotna oba starša. To bo predvsem pomembno za fante. In na ta način bomo tudi eh, spremenili kulturo, ko gre za porazdelitev odgovornosti. Zato vas prosim, da podprete to uravnoteženo zakonodajo, ki je dobra tako za ženske, kot za moške, kot za družine in tudi za gospodarstvo. To je pomemben korak za Evropo, eh, ki bo postala bolj socialna na ta način. Hvala lepa in eh, hvala lepa, da ste se držali časovnih omejitev. Sedaj pa v imenu odbora FEM, gospa Kozlovska Rajevič. Izvolite dve minuti. Pani predsednica, pani komisar, šanovni pani. Najlepša hvala. E, gospa predsedujoča, gospa komisarka, vsi prisotni v imenu odbora FEM bi rada izrazila svoje zadovoljstvo z zaključkom tega pomembnega projekta. Želim čestitati gospodu Kazi, ker je dobro upravljal s tem dosjejem. Zahvaljujem pa se tudi organizacijam, ki so prispevale k temu projektu na zelo konstruktiven način. To poročilo je bilo pregledano tudi v našem odboru, odboru za ženske eh, zadeve in pravice žensk. Um, problem je neenakost med spoloma in to vodi v težavnejšo situacijo za ženske. Ponavadi so ženske tiste, ki ostanejo doma na porodniškem dopustu, ki si vzamejo bolniško, ko so otroci bolni in tako naprej. In, eh, torej, ženske so tiste, ki se žrtvujejo za družino in to potem vodi v pokojnine, ki so kar za 40 odstotkov nižje od pokojnin moških. Mm, treba je uskladiti poklico in zasebno življenje. In ker ženske prevladuje v zasebnem življenju, so manj aktivne v poklicnem življenju in to ni pravično. Ta nova uredba bo eh, zdaj zagovarjala bolj fleksibilen pristop do delovnega časa in eh, bo vodila tudi do boljše porazdelitve nalog med obema staršema. Hkrati se bo okrepil položaj eh, žensk in tudi moških. Ženske bodo dobile pravico, da skrbijo doma za otroke. To je pomemben element, moški bodo pri tem sodelovali in na ta način se bo družina povezala. To je eden najpomembnejših elementov v tem dokumentu. Dva, od, dva meseca starševskega dopusta uh, in očetovski dopust. Uh, Eh, torej, to so predlogi, ki koristijo vsem in zato pozivam vse politične skupine, da podprejo ta osnutek. Eh, to bo dobro za starše, otroke in družine. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa eh, dobi besedo gospa Tyson v imenu komisije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi poročevalec in poročevalci v senci, vsi prisotni, zahvaljujem se parlamentu, vsem pristojnim odborom, eh, predvsem pa poročevalcu Kazi in pa so poročevalki gospe Kozlovski. Eh, zahvaljujem se tudi vsem, ki ste prispevali eh, k temu dosjeju. Res ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, da bi dosegli kompromis. Dogovor ne bi bil možen brez dobre volje in sodelovanja Eh, tako parlamenta kot sveta. Vsi ste bili zelo odločeni, da pridete do pozitivnega eh, rezultata teh pogajanj. S to direktivo si želimo okrepiti sodelovanje žensk na trgu dela. Eh, dam, želimo jim tudi dati možnost, da lahko usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Očetom pa želimo dati priložnost, da pre, več časa preživijo s svojimi otroki trenutno uh, morajo moški in ženske še vedno žonglirati med svojo kariero in družinskim življenjem in to še posebej drži za ženske. Um, to vidimo tudi iz statistik eh, trga dela. Eh, zaposlenost žensk je za več kot 11 odstotkov nižja od zaposlenosti moških. In uh, to pomeni tudi, da obstajajo razlike v plači, ki so uh, visoke kar 16 odstotkov, eh, v pokojninah pa je ta razlika 36 odstotna. Nekateri ste rekli, da bi s tem eh, nekaj usiljevali družinam in ženskam, ampak eh, naj se vam zoprstavim, sama imam drugačne argumente. Mi želimo s tem predlogom dati več možnosti in priložnosti za naše državljane, želimo jim dati možnosti izbire. Seveda pa končna odločitev eh, ostaja v pristojnosti družin. Štiri mesece starševskega dopusta bodo dobili eh, starši, dva meseca od tega bo, bosta neprenosljiva. In eh, o tem se bodo odločale države članice. Komisija je bila tukaj še bolj ambiciozna, ampak mislim, da smo prišli do dobrega kompromisa v trialogih. Eh, očetje bodo imeli desetdnevni eh, eh, očetovski dopust, ki bo plačan tako kot bolniški dopust. Oba starša pa bosta lahko zaprosila tudi za fleksibilni delovni čas. Na koncu bi se rada odzvala tudi na enega uh, uh, največjih izzivov današnjega časa, namreč starajoče se prebivalstvo. Uh, um, oskrbovalci bodo dobili petdnevni oskrbovalski dopust, tako da bodo lahko bolje skrbeli za uh, svoje bolne sorodnike. In to je prvič, da Evropska unija uvaja tak oskrbovalski dopust. Um, Poslanci in poslanke, mislim, da ta predlog direktive e, prinaša izboljšave za družine, izboljšave za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in krepi pravice iz Evropskega socialnega stebra. Eh, mislim, da bomo s tem prišli tudi korak eh, naprej pri izvajanju trajnostnih ciljev eh, razvoja Združenih narodov. Hvala za vaše trdo delo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisanka. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Najprej za ELS, gospa Moran Šahtje, dve minuti. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalila komisarki Marian Tyson. Zelo vas občudujem, gospa komisarka, občudujem to, kar ste naredili pri tem besedilu. To je res moderno besedilo. Vi ste bili dovolj pogumni, da ste um, uvedli ravnovesje v to besedilo. Um, to besedilo bo spremenilo. Eh, tradicionalne navade, ki so zapisane v naši družbi. Eh, in po teh navadah eh, za večino družinskega dela in za otroke poskrbi ženska. To pa seveda vpliva na njeno kariero in njeno plačilo, na njeno poklicno življenje. S to direktivo ste želeli popraviti to krivico. Ehm, ki jo trpijo predvsem ženske. In v imenu vseh teh žensk se vam zdaj zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi eh, našemu poročevalcu Davidu Kasi, ki je res šel do konca eh, svojih prepričanj. Ehm, veliko dela je bilo tukaj v Evropskem parlamentu. Lahko pripravimo dobro besedilo, lahko obstaja dobro sodelovanje med poročevalcem in poročevalci v senci, ampak če se to ne zaključi z učinkovitimi trialogi, potem to nima nobenega pomena. Zato se zahvaljujem prav vsem. Mislim, da je to en nov kamenček v socialni Evropi. Mislim, da bi eh, zato ta dokument vsekakor morali podpreti. S tem se bo spremenil trg dela, spremenil se bo koncept družine in eh, povečala se bo enakost med moškimi in ženskami trg dela se bo spremenil. Zato, ker eh, ne bo zdaj vse breme na ženski. Zagotovili bomo tudi eh, bolj enake možnosti za karijero in bolj enake plače. To smo želeli doseči za ženske. Hvala, gospa komisarka, hvala kolegom. Gospa Arina, v imenu socialistov in demokratov. Eh, hvala. Pridružujem se gospe eh, Moran Šartier, ki se je zahvalila eh, komisarki in pa poročevalcu. S tem se strinjam. Tudi v 21. stoletju smo nam reče vedno priča diskriminaciji, predvsem diskriminaciji proti ženskam. Ženske so diskriminirane na področju karijere, dela in plač. In uh, Naj povem, kakšen je razlog za to. Razlog je, za, razlog je v tem, da smo me matere. Naša eh, kapaciteta oziroma naša možnost, da smo matere, da imamo otroke, je edini razlog za to. Torej, eh, ne samo to, da otroke dejansko imamo, ampak tudi to, da jih nekoč bomo imeli. Že na to eh, delodajalci včasih gledajo kot na tveganje. Devet mesecev nosečnosti eh, vpliva na to, da je razlika v plačah med ženskami in moškimi 16 odstotna in več kot 30 odstotna pri pokojninah devet mesecev v življenju, um, ko je ženska noseča, vpliva na vse to. Zdaj pa smo pripravili rešitev, ki bo dala enake možnosti moškim in ženskam. Vsega ne bomo dosegli samo z direktivo. Deset dni uh, očetovskega dopusta, to ni enako starševskemu oziroma materinskemu dopustu, ampak vsaj prvi korak je. Potem imamo tudi eh, neprenosljivi dvomesečni starševski dopust. Mislim, da bi lahko šli še dlje, predvsem kar se tiče plač. Potem eh, petdnevni oskrbovalski dopust, to je nova pravica, ki jo bomo morali tudi še oceniti, ampak mislim, da je vse to pozitivno. Gospa komisarka, eh, hvala za ta prvi korak. Treba bo še preveriti, kako se bo ta direktiva izvajala v praksi. Eh, torej, eh, vsaka država, ki eh, bi si rada prizadevala za še več enakosti, bo lahko naredila tudi še dodatne korake naprej v boju proti diskriminaciji. Moramo pa mi nadzorovati to, da bo direktiva šla v pravo smer in da se bo borila proti vsem vrstam diskriminacije proti ženskam na trgu dela. Hvala. E Hvala v imenu EKR, gospa Žitnanska, za minuto in pol veľmi pekne vážené kolegyne kolegovia hvala kolegice in kolegi Tukaj v Evropskem parlamentu pogosto govorimo o enakosti moških in žensk, o boljšem vključevanju v žensko delovni proces in o boljšem ravnovesju med poklicnim eh, eh, in zasebnim življenjem. Ta direktiva je zdaj konkretno orodje, ki bi nam lahko pomagala doseči te cilje. Um, s tem se vzpostavljajo minimalni standardi, torej uvedli bomo evropski minimum, ki ga bo morala izvajati vsaka država članica, ga bo pa lahko prilagodila po svoje. Um, tako da bo uh, ta predlog uh, tudi uh, ustrezal njihovim državljanom. Uh, um, podpiram mlade starše, ki skrbijo za svoje otroke. Ja mislim, da bo to dobro uh, za nje, uh, prav tako bo to dobro za uh, otroke in za tiste, ki skrbijo za uh, bolne sorodnike. Mislim, da bi ta podpora lahko bila sicer še bolj uh, uh, radodarna, ampak. Uh, vsaka država članica lahko predlog po svoje izboljša. Uh, države imajo torej manevrski prostor, da uh, povečajo starševski dopust ali druge vrste dopusta. Tudi očetovski dopust ob rojstvu otroka eh, je po mojem mnenju zelo dober. Eh, starši bodo tako lahko ob otroku od rojstva naprej, očetje se bodo bolje povezali z otroki. In dobro se mi di tudi, da smo začeli skrbeti eh, tudi za bolne sorodnike, oziroma da smo začeli govoriti o eh, oskrbovalcih in eh, da jim bomo zdaj nudili tudi podporo na evropski ravni. Hvala. Äh, Hvala za Alde. Gospa Weber, izvolite. Dve minuti. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcem in eh, poročevalcem v senci za njihovo delo um, mi smo imeli velika pričakovanja, ki so bila v skladu z eh, predlogi komisije. Eh, želeli smo eh, te stvari še nadgraditi, ampak na koncu, po posvetovanjih s svetom, nismo izkoristili vsega potencijala. Želela bi si bolj radodarne določbe v zvezi s starševskim dopustom, očetovskim dopustom in tako naprej. 85 odstotkov plačila um, za starševski dopust, šele spodbudi očete, da se odločijo za njim. Uh, torej, uh, takšna je statistika. Um, sicer pa um, v glavnem za otroke skrbijo ženske. Uh, Zdaj po tem predlogu je preveč stvari še v rokah držav članic. Pravzaprav um, se ne bo veliko spremenilo. To je majhen korak naprej. Premajhen, po mojem mnenju. Dobivamo pa resnično novost na evropski ravni in sicer oskrbovalski dopust, vendar pa države članice niso bile dovolj odločne. Študije kažejo, da ko ljudje skrbijo za starejše ali eh, bolnike v družini, da eh, so to predvsem ženske, ki se odpovejo finančni neodvisnosti, dostojni pokojnini, socialnemu življenju in eh, karieri. Mislim pa, da je to besedilo vseeno korak naprej ni sicer eh, revolucionarno, ampak vsaj govorimo o plačanem starševskem dopustu na evropski ravni, govorimo o dveh mesecih neprenosljivega starševskega dopusta in petdnevnem oskrbovalskem dopustu. Evropski državljani eh, zdaj tudi lahko prosijo za fleksibilni delovni čas za to, da uskladijo eh, svoje poklicno in družinsko življenje. Upam, da bomo to besedilo v prihodnje še izboljšali. Hvala. Nam der GUE NGL fraktion. Za GUE NGL besedo dobi gospa González Penjas za eno minuto. Hvala. Starševski in uh, uh, porodniški dopust uh, v enaki vrednosti z enakim plačilom, stoodstotno plačo, to bi bil pravi predlog za nas. Mi smo v različne smeri uvedli določene predloge sprememb. Uh, Eh, enakost bomo lahko zagotovili samo s tem, da eh, zagotovimo tudi enako porazdelitev. 100 mm, odstotno eh, plačilo bi morali dobiti starši za to, da skrbijo za otroke, tako da se ne ustvarijo razlike ali pa da ne pride do tveganja revščine. Eh, potem eh, na začetku bi morala dopustu biti oba starša, da bo nekdo skrbel tudi za mater. S to direktivo uvajamo minimalne standarde, s tem se bo izboljšalo življenje nekaterih državljanov, ampak imeli smo priložnost iti še veliko dlje in uh, Eh, narediti večje korake naprej proti socialni Evropi, ki se bo borila za enakost. Upam, da bomo to besedilo v naslednjem mandatu spet pregledali in še izboljšali. Hvala. Eh, za zelene besedo zdaj dobi gospod Urtasun za eno minuto. Hvala. No, eh, malo granak pri okus dobim ob tem besedilu. Določeni elementi bodo res realno vplivali na državljane. Starševski oziroma očetovski dopust bo prvič uveden v eh, petih državah, v osmih državah pa bo podaljšan. Eh, štiri mesece starševskega dopusta bomo s tem uvedli, od tega sta dva meseca neprenosljiva. Eh, potem starševski dopust oziroma očetovski dopust je zdaj pogosto plačan pod 80 odstotki, eh, kar je premalo. Nimamo torej tukaj nekih minimalnih referenc, ki bi jih morali vzpostaviti. Ampak vseeno se želim zahvaliti poročevalcu, poročevalcem v Senci in komisiji, eh, zato ker smo delali skupaj odločno, svet pa potem ni vsega podporil. Ehm, vedno, ko se pogovarjamo o socialni Evropi in socialnem stebru, eh, se države sprašujejo, koliko jih bo to stalo. Mislim, da bomo lahko v naslednjem mandatu stvari še izboljšali. Hvala lepa, gospod Bikini, naslednja. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Ne glede na to, kakšno idejo imamo o družini, se verjetno lahko vsi strinjamo o sledečem. Največji izziv za Evropo ni globalizacija ali pa terorizem, ampak to, da bomo lahko še naprej ustvarjali družine oziroma drugače povedano, da bomo obstajali. Demografske študije pravijo, da bomo doživeli velikansko upad evropskega prebivalstva do leta 2050 in mi moramo storiti vse, da bomo ta trend obrnili. Se zato moramo zajamčiti delavcem in pa mladim možnosti za to, da bodo lahko ustvarjali družino. Zato sem še posebej zadovoljna, da bomo sprejeli to direktivo, ki bo resnično vplivala na milijone evropskih državljanov. To bo pomagalo mladim in ženskam, da bodo imeli boljše pogoje za uh, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Za nami so dolga pogajanja. Sedaj bomo uh, dobili uh, očetovski dopust v, v vseh uh, evropskih državah in sicer trajo bo deset dni. Poleg tega bomo imeli tudi sašovski dopust, eh, dva meseca ženska, dva eh, meseca eh, partner, tega si ne bo in tega ne bo mogoče prenesti na drugega. To pomeni, da ne bo vedno vse na plečih ženske. Poleg tega bo delo bolj prožno, omogočili bomo naprimer delo nadaljavo. Poleg tega bomo razbremenili ženske, ki ponavadi skrbijo za odvisne družinske člane, za obolele ali pa invalide. Sedaj, torej, seveda bi si želeli še kaj drugega, naprimer olajšave za majhne srednje velika podjetja. In seveda potrebujemo spodbude za eh, skrbstvo za otroke. Poleg tega eh, bi si želeli tudi eh, oblike pomoči doma, ki bi skrbeli za otroke in starejše. To, da vsega, kar smo si želeli, nismo dosegli. To, da to, kar smo dosegli, je dobro. Če tudi ta direktiva ni perfektna, predstavlja možnost, da bomo izboljšali življenje milijonov državljanov in eh, da bomo preprečili upad eh, števila prebivalstva v Evropi. Torej, ne glede na to, kakšno predstavo imate v družini, vas vabim k temu, da podprete to direktivo in da podamo majhen prispevek k rešitvi naše Evrope. Hvala lepa v imenu NF, gospa Milo. Minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Ta dosje um za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, um, se ukvarja z nečim, kar sploh ne zadeva Evropske unije. Evropska unija se uh, tukaj želi umešavati v uh, vsakdanje uh, življenje državljanov, v rojstvo otrok, v vzgojo, izobraževanje, v to, da bodo starši izgubili neodvisnost. Mislim, da se s tem ustvarja neravnovesje. Eh, to besedilo ustvarja tri tveganja. Vsako zakonodajno besedilo na tem področju eh, zadeva samo države članice. Eh, Brusel tukaj nima nikakršnih pristojnosti. Treba je spoštovati načelo subsidijarnosti. Ne moremo pa držav prisiliti, da stvari uredijo tako, kot določi Brusel. Francija, naprimer, ima stvari že dobro urejene. Eh, tukaj gre za socialna vprašanja in eh, tukaj tudi ne smemo eh, siliti delodajalcev, da ukrepajo na nek določen način. S tem smo preveč paternalistični oziroma zaščitniški do držav. S tem se bo vplivalo tudi na gospodarsko dinamiko in to je tretja nevarnost, ki je povezana s tem. To predstavlja veliko tveganje in nevarnost za MSP-je. Er Kot nepovezani poslanec se bo zdaj spregovoril gospod Funtuli za eno minuto. Hvala lepa. Spostavitev ali ustvarjanje družine sodi med ene, eno najpomembnejših odločitev v življenju. Zato moramo podpreti družine in s tem prihodnost. Tudi mladim družinam moramo omogočiti, da se odločijo za družino. In tudi zaposlenim ne smemo prepričevati ustvarjanja družine zaradi prevelikih obremenitev. Treba je tudi razporediti obremenitve med eh, očet in materami. Zato moramo imeti položen delovni čas prav tako ustrezne starševske dopuste, ki omogočajo tako mater kot očetu prebijanje časa z otroci do ključno starosti 12 let. Še posebej pri invalidnih otrokih jo moramo zagotoviti posebno podporo, staršem ponuditi dodaten dopust in dopust za nego. Hvala lepa, zdaj pa govornik je v svojem imenu, gospodi Beno je naslednja za dve minuti. Hvala lepa gospa predsednica, gospa komisarka. Če želimo vzpostaviti socialno Evropo, potem eh, mora biti ta Evropa kos eh, novim socialnim izzivom. Kakšna bo ta družba? Družba, kjer eh, starši svoje otroke dobijo vedno kasneje, ko so ženske vedno bolj delovno aktivne. Družba, v kateri tudi starši oziroma tudi očetje želijo svoje prvice. V Evropi imamo tukaj velike razlike med pravicami moških in žensk, ki ne ustrezajo potrebam današnjega časa. Starši imajo težave spremljati svoje otroke, ne samo ob rojstvu, ampak tudi kasneje, ko se otroci šolajo in potrebe podjetij niso v skladu s potrebami otrok, kar ima zelo negativne posledice. Zaradi tega se znižuje število rojstev v Evropski uniji, kar seveda vpliva tudi na demografske spremembe. Današnje generacije dobivajo otroke vedno kasneje, gre za sandvič generacijo, saj morajo te generacije skrbiti ne samo za otroke, ampak tudi za starše. To pomeni dvojno obremenitev, treba je oskrbiti starejše, tako da lahko ostajajo doma, kar zahteva večjo stabilnost po drugi strani pa imamo tukaj otroke, ki prav tako morajo biti prisotni v življenju svojih staršev. Zato je nujno zagotoviti pozitivne spremembe na tem področju. Žal nismo šli tako daleč, kot eh, so bili moji predlogi, vendar pa sem prepričan, da je to izziv, ki nam omogoča soočanje s situacijo. Hvala lepa, gospa Blinkevič, jute za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropski parlament eh, bo danes eh, potrdil to direktivo in s tem poslal eh, pozitivno sporočilo vsem zaposlenim, ki skrbijo za otroke in ani starejše. Zagotavljamo bolj še pogoje za združevanje poklicnega in zasebnega življenja kar bo spodbujalo tudi rodnost eh, v Evropi. Očetje s tem dobivajo večje možnosti za koriščenje dopusta. Ženska pa mogoče boljšo vključitev v delov, eh, v trg dela. Pozdravljam dogovor, ki je bil dosežen po pogajanjih. Vsak oče bo lahko vzel 10 minut, 10 eh, dni dopusta po rojstvu otroka. Starša si bosta lahko delila starševski dopust, tako da bosta oba lahko poskrbela za svoje otroke. Poleg tega imamo še pet eh, dnevni dopust za oskrbovalce. Za skrb za starejše ali šipkejše člane družine. Prav tako moramo vzpostaviti družini prijazno okolje na delovnem mestu. Delodajalci morajo omogočiti fleksibilen delovni čas, prav tako moramo ukrepiti pokojninsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Zahvaljujem se tudi komisarki za vse, kar je naredila na tem področju, gospod Huk, za eno minuto. Hvala lepa. če si izberemo pravo družino, potem eh, nismo odvisni samo od dela. Treba je najti ustrezno ravnovesje. Direktiva omogoča iskanje tega ravnovesja med skrbjo za otroke, starše in eh, delovnim življenjem v, na polskem piše v ustavi, da so zaščitene pravice otrok eh, in ljudi, ki potrebujejo skrb države članice, bi lahko na to ogledali kot na vmešavanje oziroma vmešavanje v nacionalno ureditev skrbi za družino in družinske člane. Na polskem imamo že daljši očetovski dopust, kot je predlagan v tej direktivi. Imamo tudi neprenosljivost eh, teh dopustov, gre za starše. Gospod Kelvešem, bo za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisarka, pozdravljeni čestitam uh, vam, vsem poročevalcem, poročevalcem v senci, prijatelju gospodu Kasi in vam, gospa komisarka. To besedilo je res zelo pomembno za vse evropske državljane. Mm. Tudi za evropske zaposlene. Treba je zagotoviti usklajeno poklicno in zasebno življenje, kar je velik izziv za številne delavce. Uh, Ampak eh, to besedilo, mislim, da je korak, ne majhen korak, ampak pomemben korak proti zagotavljanju enakosti med moškimi in ženskami. Eh, poleg tega se eh, s tem zmanjšuje razkorak med spoloma in zagotavljajo se enake možnosti. Vse skupaj se uvršča v Evropski socialni steber in zato sem zelo vesel, da lahko pri tem sodelujem. Komisarki čestitam za vse direktive, ki zagotavljajo minimalne osnovne pravice za kohezijo v evropski družbi. In naj povem še to, kar je povedal kolega Urta Sun. Seveda bodo države članice morale iti še dlje, ampak izziv v naslednjem mandatu bo vsekakor to, da se eh, zagotovi eh, eh, socialna enakost. Hvala lepa. Dobar dan vsem, gospod Kuneva je naslednja. Hvala lepa. Imeti otroke še vedno pomeni dosežek v življenju ljudi. Otroci so najpomembnejša stvar na svetu. Gibran Profit je to napisal že v preteklosti. Ko sem začela z delom pri tem dosijo, sem imela popolnoma drugačne predstave kot eh, je to, kar imamo pred seboj. Šlo je za to, da bi uredili materinski dopust, prvnički dopust, starševski dopust sploh ni bil urejen, to pomeni, da je to prvi korak. Gre za to, da, se, da lahko starša v enaki meri skrbita za svoje otroke. Ti otroci so namreč starši prihodnosti, želimo si prizadevati za bolj pravični jutri, bolj enakopraven jutri, ki ponuja tudi perspektivo. Gospod Mitrofano, za eno minuto. Hvala lepa. Poročilo o usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja je pomembni dosev. Tukaj so veliki namen in eh, napetost v pogajanjih za zaključek tega procesa, ki je trajal zelo dolgo dve leti, je prinesel okvir, ki je boljši, vendar pa je eh, ta rezultat daleč od eh, začetnega ambicioznega predloga Evropskega parlamenta. Zeleni bi si želeli boljši predlog kot državljani in no, oče, sem vendar le vesel, da bomo v Evropski uniji uvedli starševski dopust, ki traja deset dni, vendar pa to nikakor ni dovolj. Prav tako se mi zdi vzpostavitev dopusta za oskrbovalce velik dosežek Evropskega parlamenta na socialnem področju v tem zakonodajnem dobju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šoka za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija ravna prav, da strateško vlaga v Eh, politiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Kajti to usklajevanje gre gotovo v pravi smeri. Mi moramo ulagati v družino in v ponovno spodbuditev družine. To je pomemben stebr za družbo in za Evropo. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomaga ženskam, moškim, italijanskemu gospodarstvu in evropskemu gospodarstvu. Na ta način se bomo zoprstavili demografskemu upadu in pa um, praznim vrtcem. Evropa mora torej verjeti v usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. In mora eh, nagraditi naprimer eh, regije, kot je Lombardija, ki so v zadnjih letih razvile odlično usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. To so odlični sistemi, ki prinašajo konkretne odgovore za vprašanje usklajevanja. Lombardija je uložila 30 milijonov evrov v zadnjih letih v vrce in pa v podjetja. Torej Evropa mora ulagati tudi v vlogo regij, ki eh, prinašajo zelo dobre rešitve. Ulaganje v regije pomeni ulagati v usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Šojdrova, dve minuti. Slova, Hvala lepa za besedo, kolegice in kolegi. Gospa komisarka. Mislim, da z veseljem prisluhnete veliko pohvalam in hvaline trialoga. Nekateri so imeli večje cilje, mnogi pa so bili močno proti. Ampak na koncu smo vendarle prišli do kompromisa, ki je dober za vse. To je nekaj, kar bo um, pomenilo podporo staršem in družinam. Naj povem nekaj, kar je pomembno za mojo podporo tej direktivi. Minimalno 14 dni starševskega dopusta, dva meseca neprenosnega starševskega dopusta, spodbujanje prožnega delovnega časa in uh, oskrbovalski dopust. To so minimalni standardi, ki smo jih eh, sprejeli v okviru 28 držav članic z različnimi sistemi, z različnimi tradicijami. To je torej minimalni standard, za katerega smo se lahko dogovorili. Po mojem gre za pomemben signal državam članicam, ki pravi, da so otroci investicija v prihodnost, pomenijo tudi prihodnost držav članic. Zato moramo poskrbeti za podporo staršem. Želim si, da bi v prihodnosti bolj razmišljali o delu obih eh, staršev. Če nekdo ostane doma z otroci, potem je to tudi delo. Tudi to delo bi morali spoštovati, kar predstavlja pomembno nalogo za države. Vsak eh, ima pravico odločanja in države morajo poskrbeti za spoštovanje strani družbe in držav. To je vloga v prihodnost. Z veseljem bomo sprejeli to določilo. Hvala lepa, gospa Jongerius, za eno minuto. Gospod predsednik. Ko se staramo, si želimo, da bi otroci dobro vstopili v odraslo življenje. Želimo pa si tudi, da bi imeli vsi, sta, vsi starši eh, čas za skrb za otroke. Ne sme biti vse odvisno od denarja in delovnega mesta, vendar pa starši z nizkimi dohodki na nizozemskem ne morejo vzeti starševskega dopusta, ker bi izgubili še tisto denarja, ki ga že imamo. Zato smo veseli, če Evropa sprijema dobre rešitve. Naš minister bo moral zdaj poskrbeti za otroke uresničevanje. Matere mora biti samostojne, Stan, očetje morajo imeti možnost, da skrbijo za svoje otroke. Oba starša morata uživati v rojstvu novega otroka. Oba morate imeti možnost eh, za preživljanje časa s tem otrokom. Prav tako je treba zagotoviti enakopravne pravice na delovnem mestu. To je dober korak eh, v Evropi, podviste sem za eno minuto. Hvala lepa. To je zelo negativen vpliv e-, Evropske unije na suverenost držav. A ni žalostno, kako moramo mi ljudem povedati, kako naj poskrbijo za svoje otroke in jim omogočijo dober začetek življenja. Države članice skrbijo za eh, svoje socialne sisteme, pobirajo davke. Države članice so odgovorne za izvajanje. To je nekaj, kar morajo početi države članice. Ne želimo si, da bi Evropska unija sodelovala pri tem to, da je manj možnosti držav članic, da uredijo svoje področje. Gospod Pimenta Lopez, za eno minuto. Predlagana direktiva je primer eh, za izkoriščevanje delojemalcev, če na, delamo na osnovi zdravstvenega zarovanja pri dodeljevanju starševskega oziroma očetovskega dopusta, če ne predvidevamo nobenega nadomestila za njego in skrb eh, za družinske člane, je to zelo negativno. To so cilji delodajalcev ki poskušajo najti neke vzorce, ki bi lahko pripeljali do tega, da zaposleni za določen eh, čas ne bodo imeli možnosti koristiti teh eh, pravic do dopusta. Kako bodo potem starši uveljavljali svoje pravice? Potrebujemo pa tudi daljši dopust eh, za matere, očete, starše. Potrebujemo 100-odstotno nadomestilo za izpad dohodka in ostrezne javne službe, ker tega nimamo, moramo zavrniti ta predlog. Hvala lepa. Gospod Hendke, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes smo slišali veliko laži o družinah v Evropi. kot da moramo širiti sovražnost do skupnosti LGBTI, zato da bi spodbujali družine. Imamo samo en pogled na to, kaj naj bi bila družina. V Veroni prejšnji teden je posl bilo jasno, da nimamo vse strezne politike, da konzervativci in eh, krščanski skrajniži želijo uveljaviti samo eno definicijo družine. Vendar si moramo prizadevati za vse družine. Tudi drugačnim družinam moramo omogočiti njihovo mesto v družbi družina moramo omogočiti, da njeni člani skrbijo drug za drugega. To je pomemben korak v tej smeri in eh, po tej poti bi morali iti kot Evropska unija. Hvala lepa, gospa eh, Sander, za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Čas je dragocen, še posebej, ko ga preživljamo z družino. Šest od desetih eh, staršev danes ne. Eh, uspejo dobro uskladiti poklicnega in zasebnega življenja. In pogosto so izpostavljeni prekarnosti ali pa burnoutu. In ob tem izzivu mora svojo vlogo odigrati Evropska unija, okrepiti mora solidarnost, ki že obstaja v državah članicah do družin. Imamo nova pravila glede starševskega dopusta. Eh, to bomo dobili danes in mislim, da je to pravi odgovor, konkretni odgovor na te izzive Evrope. Tega se veselim. Eh, zadovoljna sem, da smo lahko skupaj napredovali in da smo eh, dobili ta minimalni nabor pravil za socialno Evropo družba se spreminja in na to se je treba odzvati. Dobili smo tudi očetovski dopust, s katerim očetom zagotavljamo, da so lahko prisotni ob rojstvu otroka. Poleg tega imamo tudi del starševskega dopusta, ki ni prenosljiv. Še en pomemben element te nove uredbe pa je, da se uvaja oskrbovalski eh, dopust. Eh, Evropa je kontinent, kjer je največ ostarelega prebivalstva in eh, to prebivalstvo samo še narašča. Pogosto pa na voljo ni ustreznih eh, storitev in zato večino dela eh, z ostarelimi in bolnimi opravijo sorodniki. Mislim, da je zdaj ta direktiva pomemben korak naprej. Bomo pa morali seveda eh, z delom nadaljevati, eh, morali bomo pomagati oskrbovalcem in staršem eh, in ustanoviti tudi dovolj domov za starostnike. Gospa Ulsko, kumarite izvoljeno minuto. Hvala lepa. Nekateri so rekli, da ta določila niso potrebna leta 1992 je bila sprejeta prva evropska direktiva o porodniškem dopustu. Takrat je bila družba še drugačna, zato je bil skrajni čas, da sprememo novo zakonodajo in zagotovimo modernizacijo sistema. Gre za načelno pravico staršev do starševskega dopusta. Vemo, da očetje, ki ostaja doma z otroki, kažejo pripravljenost eh, bolj skrbeti za otroke. Zato moramo eh, to omogočiti. Vemo pa tudi, da ženske želijo biti uspešne na trgu dela, zato moramo poskrbeti za ustrezno podporo. Podpreti moramo posameznike in tudi družine, zato se mi zdi to pomemben eh, korak. Hvala lepa. Gospa Stevens je naslednja. Hvala lepa. Združljivost zasebnega in poklicnega življenja je zelo pomembna. Vsi morajo imeti možnosti na trgu dela, predvsem ženske. Ženske morajo še preveč izbirati med cvetočo kariero in cvetočim eh, družinskim življenjem. Pričem pa ne smemo biti preveč eh, kritični. Mislim, da so države članice še vedno najbolj eh, še ši ustvarjavci socialne politike, tudi skrbi za družine. Na nizozemskem imamo tudi dopust za oskrbo, ne nujno pet dni. Kako pa je za subsidijarnost? Obžalujem, da gledamo samo z vidika delojemalcem. Delodajalci bodo še bolj obremenjeni, naša mala podjetja pa že trpijo zaradi prevelikega birokratskega bremena. Hvala lepa, gospa Matera. Barbara, izvoli dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoč. Rad bi se zahvalila gospodu Kazi in pa gospod Kozlovski za eh, njuno delo na tem besedilu, ki se ukvarja s usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. To je pomembno zlasti za ženske, Eh, ki eh, so potisnjene obrob zato, ker so postale ženske ali pa, ker so postale mame ali pa zato, ker se eh, ukvarjajo oziroma ker skrbijo za odvisne družinske člane. Sedaj bomo omogočili staršev, da bodo bolje usklejevali poklicno in zasebno življenje. Direktiva temeli na pravicah, ki jih krepi in uvaja minimalno zaščito, ki je že vključena v evropsko zakonodajo. Sedaj imamo starševski dopust, ki si ga starši razdelijo eh, in pogosto je v državah tako, da starševskega dopusta moški ne koristijo. In sedaj eh, želimo obrniti ta trend. Torej podpiram usklajeni oziroma uravnoteženi pristop. Všeč mi je tudi to, da smo razbremenili majhne in srednje velika podjetja. Torej, kolegice in kolege, pozivam, da podprejo to direktivo, kajti izboljšuje enake možnosti med moškimi in ženskami in podpira ženske pri njihovem ponovnem vključevanju eh, na trg dela. Storite to za moške, ženske in pa za vse prihodne generacije Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa Gentile. Izvolite, gospa Elena, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Paradigma ločevanja vlog je preprečevala eh, to, da bi ženske sa svojim kapitalom prispevale eh, k socialni in gospodarski rasti. Moške in ženske si morajo odgovorno razdeliti delo, nego, skrb in vsega čutenje v družini. V, te, v tej direktivi beremo o novi Evropi, tukaj beremo o, no, o novih eh, kulturnih spremembah. Kajti eh, tukaj eh, bodo podjetja dobila novo odgovornost. Usklajevanje mora postati priložnost, ne pa samo pravica preko novih organi, organizacijskih eh, sistemov eh, bomo sedaj omogočili več pravic delavkam in delavcem. Hvala lepa. Gospa Višnjevska, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik, šanovni państvo. Bala. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Usklajevanje poklicnega zasebnega življenja je izjemno pomembno vprašanje, ki je ključnega pomena tako za družine, otroke in eh, starše. Zato moramo poiskati rešitve, ki omogočajo boljše uskladovanje poklicnega in zasebnega življenja. Vendar pa moramo na zadevo pogledati eh, tudi z našega vidika, kako kako pa je z tem usklajevanjem za sodelavce Evropskega parlamenta, ki prihajajo eh, samo že ob deveti, včasih eh, celo prej. Otroke puščajo v jaslih in vrtcih eh, in otroci zelo redko vidijo svoje starše. Ko je bila moja asistentka, no vse čas sem videla, kako težko je vsega, bilo enostavno delati eh, doma. Mi smo še zelo zaostali na tem področju. Gospod Etjen, za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa komisarka. Evropa lahko postane bolj sodobna, če bomo zagotovili ustrezno usklajanje poklicnega in zasebnega življenja. Moja politična skupina že dolgo zahteva. Eh, več eh, poštenosti tudi za skrb za starejše in invalidne osebe. Z to direktivo bomo naredili velik korak eh, na poti do uresničevanja tega cilja. Evropa mora postati eh, vzgled za sodobne socialne sisteme in zagotavljanje življenja družin potrebujemo ustrezni starševski dopust, del tega ni prenosljiv, kar eh, omogoča veliko spodbudo za očete, da preživijo več časa z otroki. Za novo ureditvi imajo tudi očetje 10 dni očetovska dopusta, 5 dnevni dopust za oskrbo je tudi dober, eh, samo 75 odstotkov nadomestila dohodka je premalo. Tukaj se je uveljavila konzervativna večina v Evropskem parlamentu, s tem še nisem zadovoljen in s tem se tudi zahvaljujem za pozornost. Gospod eh, Simon, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta ukrep je bil predlagan pred dvemi leti. Pet mesecev smo imeli trilog in to je dober primer zakonodaje. ki ne prinaša rešitve za vse, ki je prožna. In eh, državni članice daje veliki manevrski prostor pri eh, sprejemanju lasne zakonodaje, ki bo prelegojena njihovih pravic, eh, njihovih sistemov, hkrati pa izboljšuje celotno situacijo. Tudi naj najbogatejše države z najboljšimi socialnimi sistemi, kot je Združeno kraljestvo, ne bodo mogli reči, da se predpisuje iz Evropske unije, kaj morajo narediti. Gre za to, da bodo imeli starši plačan dopust, da bodo imeli oskrbovalci plačan dopust, če bo Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Zdaj prihajamo na catch the eye, gospa Kiniči. Katarina, izvoljena minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Direktiva, o kateri danes razpravljamo, bo podala pozitivni prispevek eh, k dvigu stopnje zaposlenosti žensk in bo prinesla tudi boljše usklejevanje poklicnega in zasebnega življenja tako za moške kot za ženske. Tako, da bodo tudi ženske lahko zasledovale svoje karjerne cilje. Pomembno je, da je Evropska unija eh, unesla minimalne standarde, kar se tiče starševskega in očetovskega dopusta. E, direktiva pri, e, predvedeva tudi e, primerno plačilo in pa neprenosljivost teh pravic, tako da breme otroka ne bo samo na ženski. Seveda je treba spodbojati tudi udeležbo žensk na trgu dela in zato bodo morale države članice delavcem omogočiti prožno delo in pa dostop do infrastrukture, strukture za otroško varstvo. Poleg tega so pomembne tudi določbe, eh, ki prinašajo prednosti za oskrbovalce, ki skrbijo za svoje nebogljene družinske člane. Hvala lepa. Sole, prego. Gospod Sole. Gracias, president. Como ha dicho la comisaria. Hvala. Kot je rekla komisarka Tisen, v Evropi obstaja veliko vrzel med plačami moških in žensk. 16 odstotkov to eh, znaša, pri pokojninah pa je ta odstotek še višji, kar 37 odstotkov. Eh, ženske trikrat več svojega časa namenijo eh, delu, ki ni plačano. Zdaj smo prišli do te direktive in s tem naredili korak naprej k bolj socialni Evropi. Veliko govorimo o njej um, ampak ponavadi samo govorimo, naredimo pa bolj malo. Zdaj pa bo ta direktiva prinesla boljšo porazdelitev nalog med eh, moške in ženske in eh, to predstavlja napredek pri enakosti. Priznavajo pa se tudi nove pravice, naprimer, da ljudje lahko zaprosijo za fleksibilen delovni čas, zato da skrbijo za otroke. Uh, Rezultat je sicer še daleč od tistega, kar smo skušali doseči, ampak kljub vsemu pa to je napredek, ki smo ga veseli. Hvala. Hvala lepa, gospa Miranda. Hvala, gospod predsedujoči. Treba je podpreti moške in ženske in zato je ta eh, direktiva korak naprej. Zahvaljujem se komisarki, zato ker ste dali priložnost državam, da to še izboljšajo. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ni vedno lahko za ženske, zato ker so ženske ponavadi tiste, ki pustijo službo in ostanejo doma. V moji državi eh, se prebivalstvo zelo stara in eh, pogosto stari starši skrbijo za otroke. Treba je pomagati družinam z otroki, potem enostarševskim družinam, treba je zagotoviti eh, porodniški, starševski in očetovski dopust in pa tudi pomoč za tiste, ki skrbijo za odvisne družinske člane. Mm. Eh, situacija pa se v državah spreminja in eh, družine potrebujejo našo pomoč. Minuto. Hvala lepa in sedaj zadnje prispeve gospod Kaputo. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Direktiva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja predstavlja velik korak naprej v smeri boljšega uravnoteženja eh, poklicnega in zasebnega življenja. Direktiva prenaša minimalne standarde za moške, ki bodo lahko dobili 10 dni očetovskega eh, dopusta po rojstvu ali posvojitvi. Potem starševski dopust, dva meseca od tega za moške, ki to bo plačano eh, vsaj tako kot odsotno zadela iz zdravstvenih razlogov. Eh, potem oskrbovalci bodo dobili pet eh, dni eh, letno. In tisti, ki imajo majhne otroke, bodo lahko dobili bolj prožno obliko dela. Torej, starši in oskrbovalci bodo dobili nove možnosti za izbiro, kako usklejevati poklicno in zasebno življenje. To predstavlja velik korak naprej v smeri bolj socialne Evrope. Hvala lepa. E, Zdaj pa za odziv komisije, komisarka Tisen, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi eh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Kot veste in nekateri ste to tudi povedati, povedali, pogajanja niso bila enostavna. Dolga pot je bila do tega rezultata, zato smo se vsi morali sprijazniti z kompromisti in pokazati pripravljen za porožnost. Predlog je dobro rontežen in zajema pomembne elemente našega prvotnega predloga. Vidimo, da ne gre za teoretični cilj, ampak gre za realnost, ki smo ji priča. To je dober prispevek za usklajevanje poklicnega zasebnega življenja staršev in izboljšanje socialnega modela v Evropski uniji. Ne gre samo za vprašanje poštenosti, ampak gre za boljše pravice za starše in za oskrbovalce, ki bodo lahko ustvarili boljše ravnoteže med poklicnim in zasebnim eh, življenjem. To je tudi dobro za podjetja, ki bodo lahko ohranila talentirano delovno silo in to je dobro tudi tudi za države članice, ki morajo porabiti 370 milijonov za zapolnjevanje vrzeli zaradi pomanjkljive stanšovske zakonodaje. Zato vse pozivam, da podprete sprejem te direktive. Vsem se tudi zahvaljujem za prijazne besede namenjene komisiji in meni osebno. Lahko ste pripričani, da bo komisija skrbno spremljala vse, prenos eh, te direktive nacionalno zakonodajo. Hvala lepa za vaše telo in eh, vašo podporo. Hvala lepa. Zdaj pa za konec seveda ima besedo še poročevalec Zevit Kaza. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Seveda bi se rad zahvalil komisarki Tisen kot tudi komisarki Jurovi za vso podporo, ki ste jo pokazali med pogajanji. Zahvaljujem se Anješki in vsem drugim eh, kolegom in poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Določeni poročevalci v Senci niso želeli sodelovati, niso želeli dati svojega prispevka. Nekateri Poročevalci senci pa so zahtevali bistveno več, kot smo lahko ponudili. Vendar pa, kot ste danes slišali, se večina poročevalcev senci strinja, da gre za uravnotežen predlog. Na osnovi razprav z sindikati smo dobili mm, ustrezno sliko trenutne situacije in se odločali, kaj lahko danes storimo. Ta direktiva lahko zagotovi bolj socialno Evropo, vsekakor bolj socialno, kot jo imamo danes. Rad bi izrazil tudi zadovoljstvo z to razpravo, kajti razprava je odražala prejšnje razprave v parlamentu in tudi razpravo s svetom. V začetku pogajanj s svetom je bila situacija dokaj težavna, vendar pa smo potem ugotovili, da je bila večina članov Evropskega sveta zainteresirana za neko skupno rešitev. Ne gre za to, da bi bil to dosežek ene osebe, gre za rezultat eh, sodelovanja med vsemi akterji. Torej, institucij in ostalih eh, udeleženih. Gre za zelo ravnoteženo zakonodajo, dobro za družine, za ženske, za moške, za gospodarstvo, predvsem pa je to dobro za socialno Evropo. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu, hvala lepa vsem poslankam in poslancem, hvala lepa komisarki. Razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo danes in sedaj bomo prekinili sejo do 11. ure.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 take the floor and then explain why it was drafted. Hello? Der Präsident! Predsednik. Seja je ponovno odprta. Včeraj je odbor Ekon eh, predložil priporočila v zvezi s tem, da ne bi ogovarjali delegiranim aktom. Eh, v zvezi s tem ni bil eh, podan noben ugovor in to pomeni, da so ta priporočila sprejeta skladno z šestim odstavkom 105. člena. Prosim vas, da se usedete, kajti začeli bomo z glasovanjem. We begin with the Začeli bomo s poročilom gospoda Džambackega. E, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. Kolega, izvolite. Gospod predsedujoči, Kolegice in kolege bi rad prosil za to, da glasujajo za odzem imunitete. Kaj ti? Eh, doživeli smo številne napade na našo pisarno, eh, torej levica nas je napadala. Ampak eh, grška policija nas ni ustrezno zaščitila. Morali smo ugraditi varnostne kamere, eh, predsedojoče prekinja. Eh, torej ni predvidena razprava v zvezi z vprašanjem o oduzemu imunitete. Zato sem vas prekinil. Torej, glasujemo, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. In potem imamo še tretje poročilo gospoda Džambackega. E, to se nanaša na kolega Cinadinosa. Kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. Gospa Fox. Gospod Fox. E, v skladu s 190. členom poslovnika bi prosil, da poročilo Stanišev preložimo, zato da bomo imeli popolno razpravo. Zato sta dva razloga. Poročilo pravi, da je Gibraltar kolonija. To pa ni res. To je so, samo upravljeno eh, britansko čezme, čezmorsko eh, ozemlje in eh, ti ljudje imajo popolno avtonomijo, izbrali so si Veliko Britanijo. In drugi razlog je postopkovni. Odbor Libe se je eh, dogovoril za eh, poročevalca gospoda eh, Morajša. Njega pa so potem odstavili na zaprtem sestanku, zato ker se Španci niso strinjali za mandatom, ki mu ga je dal Libe. In njegova odstranitev je bila velika zloraba postopkovnika. Ena stvar je, da eh, Španci eh, prepričajo svet eh, o njihovih stališčih, drugo pa je, da spreobračajo predpise v Evropskem parlamentu. Torej, Španci so koruptivno vplivali na, to, na ta dosje. To je en predlog na artikel 190 absat torej eh, tukaj je šlo za 190. člen, sedaj pa gospa Garcia Perez govori proti temu. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ne moram dovoliti, da eh, žalite špansko vlado. To je žalitev večine državljanov moje države. To je bila prva točka. In druga točka ne more biti tako, da izberemo demokratične postopke samo, kot, ko nam je všeč rezultat. Prišlo je do dogovora v svetu, kot eh, to velja za številna druga področja. Torej, svet je izrazil svoje stališče in potem smo se pogajali. Sprejeli smo odločitev. Eh, o tem, kako bomo postopali. In dogovorili smo se za spremembo poročevalca, to je ratificiral odbor Libe in zato je treba sprejeti to odločitev. In za konec naj povem še tole. Ne moramo trditi, da tisti, ki zapuščajo Evropsko unijo, odločajo o prihodnosti tistih, ki ostajajo. In to je skladno z mednarodnim pravom. To, o čemer danes glasujemo, ni posledica odločitve španske vlade. Danes glasujemo o tem, ali eh, nas, eh, torej, kako bomo rešili vprašanje vizumov po 12. aprilu. Eh, torej, govornica je bila prekinjena. Kdo je za predlog o preložitvi? Kdo je proti? To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog zavrnjen. Sedaj pa dobi eh, besedo kolegica Gerling. Kolegica Gerling, prosili ste za besedo. Hvala lepa. Spregovorila bom o isti stvari, eh, ampak spregovorila bom v skladu za 59. členom. Eh, mislim, da je treba odpreti to poročilo za predloge sprememb. Ne želim odložitve. Eh, razlaga je takšna. To je tehnično in dobro poročilo, ki daje državljanem Združenega kraljestva prosto stopo v Evropsko unijo po Brexitu in španci so se neupravičeno vedli v svetu. Eh, torej tukaj eh, je omenjena beseda eh, kolonija in to ni v mandatu Evropskega parlamenta in gospod Moraješ je vse čas ustrajal na stališču Evropskega parlamenta. Potem pa je prišel pod hud pritisk in potem so ga na konferenci predsednikov odstavili in parlament je popustil zahtevam sveta. Parlament je potem nadomestil ravnal nepravilno. In mislim, da ta postopek kaže, da parlament ni spoštoval predpisov in temu bi se morali upreti. Govornica je prekinjena. Hvala lepa, kolegica Gerling. Najprej sledeče vprašanje. Ali se temu eh, predlogu pridružuje 38 poslancev? Videti je, da je tako. Ali ima kdo dvomil v zvezi s tem? Ne. Kdo želi spregovoriti proti temu? Gospod Gonzales Pons. Gospod predsedujoči, ne bojte se me. Gospod predsedujoči, to, kar danes, eh, kar je tukaj predmet glasovanja, je izjema za vizume za milijone evropskih državljanov, V primeru, da naslednji teden pride do trdega brexita, če to preložimo, Če spreminjamo poročilo, bo to pomenilo, da milijone državljanov obsodimo na to, da ne bodo mogli potovati oziroma da bodo potrebovali vizume za pot iz Evropske unije v Združeno kraljestvo in obratno. In zato zaradi interesov britanske vlade, da bi zaradi teh interesov škodili milijonom državljanov ali pa sprejemali predloge sprememb, tega ne bi smel parlament narediti. Zelo mi je žal. Britanci zapuščajo Evropsko unijo. In eh, naša naloga je, da branimo interese evropskih državljanov in prosim, da parlament to spoštuje. Glasovali bomo. Glo, kdo eh, gl, glasuje za predlog gospe Görlik? Kdo je proti? Tudi to bomo preverili. Ne razburjajte se, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o dogovoru. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa poročilo Mitrofanov, pa imensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa eh, resolucija, ravnanje z odpadke, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Tako. Sedaj pa smo pri poročilu Kilonen. Spoštovane kolegice in kolegi. Eh, torej, tokrat bomo stvari počeli prvič. Danes eh, eh, zjutraj sem že prejel informacije v zvezi s tem. Torej, prejel sem klic. Eh, torej, prišel sem z avtom, načrtoval sem uh, eh, odpotovati jutri, imam vaš čas pod soncem. In še nekaj, nekaj bi vam rad povedal. Obstaja možnost, ki jo odpira poslovnik, da glasujemo v blokih. Seveda eh, je to naloga ustreznih služb, da pripravijo ta glasovanja v blokih. Vem, da imamo v zvezi s tem zelo različna mnenja. Zato bi vam rad predlagal, da se lotimo glasovanja in čez nekaj časa vas bom vprašal, če res želite glasovati o vsakem posamičnem predlogu spremembe ali pa bomo prešli k, k glasovanju v blogih. Kolegica, postopkovno vprašanje. Bardzo, panie przewodniczący, tu nie chodzi o czas, ale. Gospod predsedujoči, tukaj ne gre za čas, gre za to, da želimo eh, zapisati dobro zakonodajo in da se želimo. In to, kar je danes v glasovalnih seznamih, ni problem v zvezi s členi, ampak je problem pri razvrščanju predlogov sprememb. In potem bomo sprejeli nekaj, kar ne bo koristilo potrošnikom in pa majhnim in srednje velikim podjetjem, ki ustvarjajo v Evropi številna delovna mesta. Evropski parlament se bo samo osmešil. Mi smo prosili za to, da bi lahko v miru pripravili glasovalne uh, sezname. Prejeli smo več kot tisoč predlogov sprememb in mi bi si želeli nekoliko miru v zvezi s tem. Kajti mi smo dolžni našim voljivcem to, da zagotavljamo dobro zakonodajo in zato smo prosili tudi za odlog. Hvala lepa. Kolega Svatrovski. Kolega Svatrovski. Gospod predsedajoči, v imenu EKR predlagam to, da odložimo glasovanje, kajti predlagani vrstni eh, red, eh, kar se tiče blokov in številk, eh, Torej, v enem bloku so zajeti nasprotujoče si predlogi. O teh bi morali glasovati posamično. In pri 183 uh, eh, gre uh, tudi za nekaj, kar ni v skladu s poslovnikom. Kajti uh, tukaj ste gledali uh, na to, kdo je zapisal predloge sprememb, niste pa bili pozorni na vsebino in to je v nasprotju s poslovnikom. In to potem vodi k temu, da bo Evropski parlament kršil poslovnik in uh, nekoč se je celo zgodilo, da je zadeva pristala pred Evropskim sodiščem. In uh, potem so bili predlogi um, iz odbora Trant tudi zavrneni. Zato predlagam, da zadevo odložimo. Hvala lepa. Všeč bi mi bilo, če ne bi eh, prebrali to, kar ste si zapisali, ampak da bi mi tudi prisluhnili. Torej, jaz sem prej rekel, da bomo začeli sa posamičnimi predlogi sprememb. Torej, kolegica je zaprosila za odložitev. Sedaj bomo o tem glasovali. O tem smo že glasovali včeraj, sedaj bomo o tem še enkrat glasovali. Kdo je za odložitev? Kdo je proti? Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Antrag 629 dafür. Predlog spremembe 621 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 630 se upravičujem. Še pred tem 645, 691 in 750 predlog, da se zavrne celotni predlog komisije. To bomo začeli. Imamo poimensko glasovanje, lahko začnete. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 629 za, proti vzdržani, zavrnjeno 630 za. Liebe kolegi. Spoštovani kolegi in kolegice, točno veste, da bom vedno preveril, če boste zaklicali, da naj to storimo. Tudi danes bom storil vse za to, da bo parlamentarni postopek potekal dobro. Bom pa uh, preprečil poskuse, da se onemogoči glasovanje in da se podaljša celoten postopek glasovanja. Tako, sedaj bomo to torej preverili. Glasujemo o 929. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen prosim upoštevajte, da imamo tukaj dvotretinsko večino. Dva ali trikrat bom še dovolil elektronsko preverjanje, ampak če bo tukaj enaka večina, potem ne bomo nadaljevali. 630, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko, v redu, 630, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno zavrnjen. Nadaljujemo 631 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 632 bomo elektronsko preverili 631, to je tretje preverjanje, glasujemo o 631, glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Tudi tukaj smo imeli dvotretinsko večino. Kolegica ima postopkovno vprašanje, izvolite. Da, domnul predsednik, pe regulamentu de procedură, pentru că sunt lucruri foarte. Hvala lepa. Postopkovni komentar. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ampak ne smemo izgubljati časa. Prav zato predlagam, da bi elektronsko glasovali o vsem skupaj. Kolegica Grapini, nadaljujemo. Kdo je za? proti, vzdržani je zavrnjeno. 633 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 634 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 635 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 618 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 619 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 620 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 621 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 622, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 623, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 624, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 645, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 626, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 627, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 628, za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 636 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 637 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 638 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 639 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 640 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 641 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 642 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 642 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 643 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 644 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo. Predelali smo blok A. Vsega skupaj imamo 1100 predlogov sprememb, sedaj nadaljujemo z blokom B, kjer bomo glasovali ločeno. In eh, včasih moramo tukaj glasovati poimensko. 763 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Abgelen. Zavrnjeno. 292 glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 293, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295 poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 296 poimensko glasovanje, lahko glasujete. Amalija. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 297 poimensko glasovanje. Glasujemo. Amalija. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 300 poimensko glasovanje lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno 229 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 235 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 237 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 241 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 249 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 250 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 255 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 257 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno 258 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 260 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 261, oziroma spoštovani kolegi in kolegice. Alk viel schneller kann ich veliko hitreje jaz ne morem govoriti, vi ne morete dvigovati rok in veliko hitreje tudi tolmači ne morejo slediti. Sedaj sem vas pozorno spremljal in eh, tukaj imamo veliko eh, večino oziroma večino 150 glasov, to je torej nekako med 150 in dvotretinsko večino. Zastavljam torej vprašanje, ali ne bi bilo bolj smiselno, da glasujemo po blokih. Vzamemo si dve ali tri minute, da razmislimo o tem vprašanju. Kolega Marinesko, izvolite. Dear colleague, dear... Spoštovani kolegi, spoštovani podpredsednik, vračam se k zahtevi našega kolega na začetku. To, o čemer glasujemo sedaj, ni vsebina glasujemo v bistvu periferne države proti osrednjim državam in zato je seveda vedno enak rezultat. Glasovati moramo o vsebini, o členih, o, glasovati moramo vsak člen posebej, vsak odstavek posebej. To namreč ni pravi način za glasovanje v Evropskem parlamentu, da bi glasovali v blokih. Edini razlog za te bloke je to, da je skupina poslancev predlagala te predloge spremembe. V enem bloku imamo predloge sprememb za člen 4, člen 9, člen 12 in tako naprej. Tukaj ni nobene povezave med temi predlogi sprememb. V istem bloku govorimo o času vožnje, o starosti voznika, o parkiranju in tako naprej. Torej, med predlogi sprememb ni nobene eh, podobnosti, nobene vsebinske podobnosti in to ne sledi pravilom parlamenta. Se opravičujem, ampak to je zmeda, ki so jo ustvarili um, v sekretarjatu, v bistvu uradniki parlamenta. Her, her Marinesku. Gospod Marinesku, to, kar ste povedali, je seveda pomembno ampak zadnje, kar ste dejali, zadnji stavek, vsekakor zavračam. Kolega Lambert, izvolite. Gospod predsedujoči, da razumem to, kar je dejal gospod Marinesko, da imamo torej sklope predlogov spremem po avtorjih. Da, to je res. Ampak mislim, da so sklopi politično logično oblikovani. To pomeni, da različne skupine ljudi, ki so jih zahtevali, so poznali celovito besedilo po členih in je politično koherentno. Torej, ti sklopi so politično koherentni in mislim, da lahko glasujemo o njih skupaj. Tako slišali smo dve različni mnenji. Osebno menim naslednje. Gospod Marinesku, v parlamentu uh, se lahko osmešimo na različne načine. Lahko se osmešimo, če bomo glasovali po blokih, lahko pa se osmešimo tudi, če bomo nadaljevali z postopkom glasovanja, ki smo ga izvajali do sedaj. Gre namreč za to, da moramo najti smiselno rešitev, takšno, ki bo služila svojemu namenu. Odbor je že opravil pomembno delo in to moramo tudi upoštevati. Zato je moje mnenje naslednje. Jaz se bolj pridružujem mnenju gospoda Lamberca. Po členu 187 eh, poslovnika imamo, oziroma 178 imamo pravico pripraviti različne bloke za glasovanje in besedo bi dal gospodu Korbitu, ki je nekako pripravil te bloke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem pripravil ta odstavek po poslovniku že kar nekaj let, je ta določba v veljavi in namenjena je ravno to vrstnim situacijam. Namreč, ko imamo pred seboj ogromno število predlogov sprememb, vseeno pa imamo možnost, da predloge sprememb združimo v sklope, kot je rekel že gospod Lamberts. Namreč, pomembno je, da lahko parlament nadaljuje svojim delom, istočasno pa spoštuje tudi želje posameznih poslancev, da se glasuje o posameznih predlogih sprememb ločeno. Vseeno pa nam poslovnik omogoča, da združimo večje število predlogov sprememb, kako bomo tudi učinkovito delali naprej, ne da bi sočasno dozeli poslancem pravice, da vložijo predloge sprememb. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Korbic. Dodatnih eh, komentarjev glede poslovnika ne bom dovolil. Dve različni mnenji smo slišali in tudi nekaj pojasnil. Jaz bi se pridružil kolegu Lambrcu, kot sem povedal že prej, pri njegovem mnenju. Ampak sedaj sprašujem vas, ali se strinjate s tem, da nadaljujemo z glasovanjem po blokih. Kdo lahko temu pritrdi, kdo se strinja s tem, da glasujemo po blokih, kdo temu nasprotuje? Bomo preverili, glasujemo elektronsko. Ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. To je sprejeto. Tri četrtinska večina je to sprejela. Torej nadaljujemo z preostalim delom bloka B od 261 do 332, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili še elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Za dvotretinsko večino. Sedaj pa blok C, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Blok D. Thank you. Der Kollege Hinten. Kolega Hinten želi besedo. Navedite člen poslovnika, na katerega se boste navezovali, prosim. Jaz se odvoljujem do tega, da nisem v stanju tako glasovati, ponivaš. Uh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne morem glasovati na tak način, zato ker glasujem različno pri različnih predlogih sprememb znotraj sklopa. Zato ne morem reči, ali sem za ali proti sklopu. Pravzaprav ovirate delo in mi tudi onemogočate, da glasujem tako, kot želim. Kolega Jurek, izvolite. Predsedujoči, ja glasovam proti. Gospod predsedujoči, sam sem glasoval proti temu, da bi glasovali v svežnju, ampak če je sprejeta odločitev, kakršna je, če se bo glasovalo poimensko po posameznih sklopih, potem bomo morali glasovati poimensko posod. Ne moremo prezreti zahtev po tem, da se glasuje poimensko, da se glasuje drugot tudi anonimno. Kolega Jurek, ne vem, zakaj se pritožujete. Do sedaj nismo glasovali o bloku, v katerem bi imeli poimensko glasovanje in pravkar sem želel predlagati, da bi glasovali o bloku D poimensko v celoti. In sedaj glasujemo. Tako ste vsi glasovali. Haben alle abgestimmt? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Tudi pri bloku E imamo poimensko glasovanje, zato glasujemo o bloku E poimensko v celoti. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abge Zavrnjeno. Blok F poimensko glasovanje lahko glasujete. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejito. So, damit sind die zaradi tega ne glasujemo o blokih H do K. Ja. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o predlogu v celoti. Poimensko glasovanje lahko glasujete. Um. Kommissionsvortrag so geändert. Haben alle abgestimmt? Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Opozoril bi vas na naslednje, da. Eh, o bloku G potem nismo glasovali. Nadaljujemo z poročilom Van de Kamp. 307 eh, in 423 eh, poemensko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Ima kdo kakšno pripombo, da bi tudi tukaj glasovali v blokih? herr kollege! izvolite kolega. Dankeschön. Bitte wäre es möglich. Najlepša hvala. Če že glasujemo v blokih, ali bi bilo mogoče, da je potem vsako glasovanje elektronsko in ne samo tista glasovanja, kjer imamo v bloku poimensko glasovanje? Das wir gerne so machen, herr ja, to pa lahko storimo, seveda. Blok A glasujemo. haben alle abgestimmt? Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Blok B, poemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Zdaj pa res, ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Nadaljujemo blok C, lahko glasujete. Ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Abgelehnt. Zavrnjeno. Blok D. Glasujemo. Haben alle ab? Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjeno. Blok E glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Blok F, poimensko glasovanje, lahko glasujemo. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Bloki G in H so tako brezpredmetni in sedaj glasujemo o predlogu v celoti, kot je bil spremen, spremenjen po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo poročilo RTUK. 290-308, identična, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sklopa. Kolega Zdehovski, prosim, beseda je vaša. Podle, uh, eh, 180... Gospod predsedujoči, skladno s eh, členom 182a nasprotujem to vrstnemu poteku glasovanja in sicer iz razlogov, ki jih bom podal v pisni obliki in eh, to tudi poslal predsedstvu parlamenta. Mislim, da smo danes kršili več členov v svojem poslovniku. Lepo prosim, da se odzovete na te moje pripombe. Hvala. Hvala lepa, to smo si zabeležili. Sklop A. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sklop B. Poimensko glasovanje glasujemo. vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. C. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. D. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Tako so potem sklopi F do G brezpredmetni, sta brezpredmetna. In sedaj prehajamo na končno glasovanje. Končno glasovanje, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Tako smo pri vseh treh poročilih, v katerih smo glasovali, zaključili prvo obravnavo. Prehajamo na poročilo Buzek. Predlog smembe 23. Glasujemo poimensko. Ali abgestimt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja angenommen. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Mato. Najprej vsi predlogi sprememb pristojnega odbora v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 1. Za, proti, vzdržani sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani sprejeto. 15. Za, proti, vzdržani sprejeto. 18. Za, proti, vzdržani sprejeto. 23. Trek delih. Prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak bom preveril. Preverjamo 37, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto 121 za, proti, vzdržani, sprejeto 123 za, proti, vzdržani, sprejeto 126 za, proti, vzdržani, sprejeto 127 2 dela prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 128 2 dela prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 138, prav tako poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto 150 za, proti, vzdržani, sprejeto 152 za, proti, vzdržani, sprejeto 156. Poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 157 poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 158 poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 159 za, proti vzdržani sprejeto. 165 za, proti, vzdržani sprejeto. 168, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 171 za, proti, vzdržani sprejeto. 178 za, proti, vzdržani sprejeto. 182 za, proti, vzdržani sprejeto. 188 za, proti, vzdržani sprejeto 190 za, proti, vzdržani sprejeto 195 za, proti, vzdržani sprejeto 196 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 198 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 200 za, proti, vzdržani sprejeto, 205, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 224, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 255 za, proti, vzdržani sprejeto, 259 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani, sprejeto 263 za, proti vzdržani, sprejeto 264 za, proti vzdržani, sprejeto 268 za, proti vzdržani, sprejeto 269 za, proti vzdržani, sprejeto 270 za, proti vzdržani, sprejeto 271 za, proti vzdržani, sprejeto 274 za, proti vzdržani, sprejeto 275 za, proti vzdržani, sprejeto 275 za, proti vzdržani sprejeto. 291. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 84 je brezpremeten. 291 CP2. Poimensko glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 86 je tako brezpredmeten. 281 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Dobro bi bilo, če bi bolj dvigovali roke. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 292 poimensko. Glasujemo. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 293 je tako brezpredmeten. 282 za, proti, vzdržani, sprejeto. 314 in 94 sta brezpredmetna. Preverjamo, 282 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 314 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak ne odeležujete se glasovanja. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani sprejeto. 283 in 315 za, proti, vzdržani sprejeto. preverjamo 283 in 315, ki sta identična. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tako so 324, 95, tako je 324 brezpredmeten, pa tudi 95. 96. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 316, preverjamo 96, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 316 je tako brezpredmeten. 317 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113, preverjamo, 317, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 113 je tako brezpredmeten. 284 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo, 13. člen, prvi del za proti vzdržani, drugi del za proti vzdržani sprejeto. 13. člen 1D, dva dela, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 13. člen 1E za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti, vzdržani sprejeto. Tako je prvotno besedilo brezpredmetno. 125, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Prvotno besedilo brezpredmetno 323 za proti vzdržani sprejeto 310 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno 311 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 322 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 135 poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 285 dva dela prvi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Zavrnjeno za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 312 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 16.3a, prvotno besedilo, poimensko glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 286 za, proti, vzdržani zavrnjeno 142 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo 142. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Prvotno besedilo, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 144 za, proti, vzdržani sprejeto. 145 za, proti vzdržani sprejeto 146 za, proti vzdržani sprejeto 147 za, proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo poimensko. Ne, to je brezpredmetno. Hvala. 155 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 313 in 320 sta tako brezpredmetna. 18.4. prvotno besedilo poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 321 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 219 je brezpredmeten, 249 in 300 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 287 za, proti, vzdržani, sprejeto tako je 221 brezpredmeten. 302, dva dela, obakrat poimensko prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. 217, 301 skupaj, poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 303 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 276 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 je brezpredmeten, 277 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto 288 in 9, sta brezpredmetna, 278 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 je brezpredmeten, 278 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 289 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 304 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani zavrnjeno sprejeto, 32 je tako brezpredmeten, preverjamo 279, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 32 brezpredmeten, 305 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 42 dela prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 306 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili, 306, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto, 307 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 308 za, proti, vzdržani, sprejeto. 290 poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 280, dva dela predel za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog komisije, kot je bil spremenjen, poimensko glasujemo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Prva obravnava je tako zaključena. Sedaj pa poročilo Aguilera Garcia. Najprej je predčasni dogovor 97, glasujemo po imensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Sedaj je glasovanje zaključeno. Sprejeto. Kolegica Kanjete, eh, postopkovno vprašanje. I just wanted to make... Želela sem podati pripombo, da smo glasovali dlje o poročilu Mato kot pa o svežnju mobilnosti. Hvala. Spoštovana kolegica, to sem opazil. Tako sedaj pa nadaljujemo 96 za proti vzdržanje sprejeto. Nadaljujemo poročilo Depre. Kolegica Ernst prosi za besedo. Izvolite. Mikrofon si vklopite. V skladu z poslovnikom člen 59 prosim za to, da najprej glasujemo o predlogih sprememb. Hvala lepa. Ali kdo nasprotuje temu? Zgleda, da ne. A, kolega Depre, izvolite. Predsednik. Hvala lepa, predsedujoči. Kot poročevalec bi kolegice in kolege prosil, da zavrnejo prošnjo, ki smo jo ravno kar slišali strani GUE. Sporazum, o katerem bomo danes glasovali, je rezultat zelo ravnoteženih pogajanj s svetom. Naj še enkrat spomnim, da bi sprejetje enega samega predloga spremembe pomenilo, da bi sporazum s svetom padel. To pa ne bi bilo dobro za prost pretok, niti za boj proti lažnim identitetam. Thank you. Najlepša hvala, kolega Depre. Glasujemo o predlogu gospe Ernst in sicer po imensko lahko glasujete. Tako ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen. Also die Leute in der kolegi, ki urejajo tehniko, imajo tudi težko nalogo in če včasih traja malce dlje, se ni potrebno takoj razburjati, namreč eh, glasovanje se bo že začelo. Torej, to smo zavrnili, torej glasujemo kar takoj o začasnem dogovoru, predlog spremembe 73, torej glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Angenomen. Sprejeto. Nadaljujemo poročilo Ajuto, predlog spremembe 66, poimensko glasovanje. Glasujete. Lahko. Amalja Apkiš. Tako ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno, sedaj pa nadaljujemo poročilo Interfeld. Predlog spremembe 2 lahko glasujete poimensko. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjen predlog spremembe 3 začasni dogovor po imensko glasovanje lahko glasujete. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Prvo branje je s tem zaključeno. Nadaljujemo poročilo Kasa. Kolegica González Penjas prosi za besedo. Izvolite. Gracias. Eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skladno s členom 59 bi prosila, da se najprej glasuje o predlogih sprememb. Mislim, da je zelo pomembno, da parlament izrazi svoje stališče glede dveh izjemno pomembnih vidikov, ki se omenjajo v predlogih sprememb. Kot prvo, ko gre za prenosljivost. Mislim, da bi ženske morale imeti enaka jamstva in možnosti, ko gre za dostop do trga dela in drugo pravica do ustreznega plačila. Tiste osebe, ki imajo otroke, ne smejo namreč trpeti kakršne koli škode zaradi tega. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Ali želi kdo nasprotovati temu predlogu? Poročevalec, izvolite. Gospod predsedujoči, ne strinjam se s tem, da bi morali najprej glasovati o predlogih sprememb. Predlog je zelo ravnotežen, predlogi sprememb pa bi to spremenili. Zato menim, da bi morali glasovati proti predlogu, da se najprej glasuje o predlogih sprememb. Hvala. Danka, Hvala lepa. Torej bomo glasovali o predlogu gospe González Penjas. Poimensko glasujemo, sedaj lahko glasujete. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Predlog je zavrnjen. Glasujemo torej o predlogu spremembe 102 za časni dogovor, to je poimensko glasovanje, lahko glasujete. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Angenomen. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Nadaljujemo s poročilom kolegice Gardija Zabal Rubijal in kolege Sarvama. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvo branje je s tem zaključeno. Nadaljujemo poročilo kolega Lope Fontanije kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvo branje je zaključeno. Nadaljujemo poročilo kolegice Swinburne. Poimensko glasovanje glede predloga komisije. Glasujemo, kdo. Torej, eh, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Prvo branje je s tem zaključeno. Sedaj pa poročilo Silikiotis začasni dogovor, predlog spremembe 2, poimensko glasovanje lahko glasujete. Tako ste vsi glasovali. Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Poročilo Afronte, tudi tukaj imamo začasni dogovor, predlog spremembe 42, imamo poimensko glasovanje, lahko glasujete. Glasovanje je sedaj zaključeno sprejeto. Prvo branje je sedaj zaključeno. Poročilo Riki, začasni dogovor, predlog spremembe 34, poimensko glasovanje, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je zaključeno. Sedaj pa poročilo Piotrovski. Tukaj imamo predloge sprememb 2, 3 in 4, ki so identični po imensko glasovanje. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe, kot smo ga spremenili, poimensko glasovanje, lahko glasujete

Hvala lepa, kolegica Fajon, sedaj pa glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverjamo elektronsko, lahko glasujete. Haben alle abgestimmt? Glasovanje je sedaj zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa še resolucija glede preprečevanja nasilja zoper ženske. Tukaj imamo predlog resolucije, v katerem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pa še zadnje glasovanje, kolegice in kolegi. Vem, da je bilo zelo zapleteno, namreč eh, situacija je napeta, veliko je strasti in eh, rad bi se zahvalil tistim kolegom, ki so bili tako potrpežljivi in dovolili glasovanje v sklopih prej pri svežnju mobilnosti. Bericht in feld, entschließung als ganzes in namentliche abstimmung der abstimmung selbst. Sedaj pa še poimensko glasovanje glede eh, resolucije. Gospe Intefeld, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je sedaj zaključeno. Angenome. Sprejeto. So, bei... Najlepša hvala vsem skupaj. Kot vedno, prosim, da dvorano zapustite čim prej, če to želite, zato da lahko nadaljujemo z obrazložitvijo glasovanja. Drugače bom poimensko omenil tiste kolege, ki jih poznam in ki so še vedno glasni in motijo postopek. Thank you. dan darf ich. Tako. Sedaj pa kar nadaljujemo. Besedo dobi kolega Boštinaru. Oziroma kolega Marinesko Zambaski, prosim, da se umirite. Koga še poznam tukaj? Kolega De Jong, tudi vas prosim, da zapustite dvorano. Kolega Svjevka. frau kollegin grossette frau kollegin niebler die wollen alle ins protokoll frau kollegin in 't veld herr kollege saryusz wolski dem Herrn Kollegen Zambatski habe ich Unrecht getan, der hat ja das Wort. Entschuldigung. Kollege Zambatski želi eh, spregovoriti, zato je čisto prav, da je ostal tukaj. So, Herr Kollege Ranchel. So, jetzt kommen wir zu den Tako, sedaj pa nadaljujemo z obrazložitvijo glasovanja. Najprej je poročilo Kilonen, Kolega Zambaski eh, dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dame in gospoda, glasu. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Glasoval sem proti poročilu, zato ker to poročilo ne odraža interesov podjetnikov iz manjših držav, ki se nahajajo na obrobju Evropske unije. Zato sem glasoval proti, ker je to sramotno poročilo. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi kolegica Šojdrova, izvolite. Slova. Kolegine, kolegov... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Na koncu sem se odločila, da bom glasovala za to poročilo. Težko je bilo doseči kompromis. Vsem delavcem bi privoščila dobre delovne pogoje, vsem voznikom želimo si, da bi imeli dobre, zanesljive delovne pogoje. Vemo, da je prometni sektor eden od stebrov evropskega gospodarstva in brez prostega pretoka seveda ta sektor ne bi deloval tako, kot danes deluje. Če bi neustrezno izvali direktivo na potitvi delavcev, bi s tem spodkopali konkurenčnost v Evropski uniji. Vem, da sta dve plati te medalje, ampak na koncu sem podprla kompromis. Namreč ta del notranjega trga smo zdaj izključili z direktivo o napotitvi delavcev. Mislim, da imamo na voljo še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave v pogajanjih s svetom. Hvala. Najlepša hvala. Še enkrat prosim, kolega Sarvama, če zapustite dvorano. Vem, se jih te noh. so. Jetzt spricht Herr Kollege. Besedo dobi kolega Mamikins. Uh, thank you very much, dear colleague. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kar zadeva promet in turizem, sem pragmatičen in želim si, da bi bila sprejeta zakonodaja takšna, da bi koristila vsem evropskim državam, tudi moji državi Latviji. To poročilo o napotitvah delavcev, voznikov, o katerem smo glasovali danes, bi moralo spoštovati tako socialne kot tržne vidike prometnega sektorja, ampak nažalost je preveč tržnega vidika in premalo socialnega vidika. Res je, da moramo prepovedati nezakonite prakse in zmanjšati upravno breme. Res je tudi, da je vsak zakonodajni akt, ki ga sprejmemo v tem našem parlamentu akt, ki mora biti socialno pravičen, ampak ko gre za kabotažo, tu se porajajo hudi pomisleki glede pravičnosti. Enaka pravila glede plačil bi morali eh, veljati tudi za voznike, ki blago prepeljajo čez mejo v državo gostiteljico. Zato sem glasoval proti. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Verjetno je to moj zadnji prispevek v tem parlamentu in eh, škoda je, da se oglašam o zadevi, ki je sicer namenjena urejanju notranjega trga, ampak bo škodila konkurenčnosti. Namreč zdaj terjate dodatno državno umešavanje na to področje, ampak saj je zgodba takšna že od začetka. V parlamentu spoh nimamo pojma, kaj pomeni biti majhno podjetje, ki deluje znotraj oskega manevrskega prostora. Mi pa zgolj sprejemamo zakonodajne akte s tem v zvezi. In ker je to verjetno res moje zadnje plenarno zasedanje, bi rad izkoristil to priložnost, da se vam zahvalim, gospod Viland. Vedno ste bili nepristranski, modr in učinkovit predsednik in eh, mislim, da več kot zasluženo opravljate to funkcijo. In eh, če je to zadnja izmenjava, daj vas se posloviti kot prijatelja, res ste odlično opravljali svoje delo. Hvala lepa, gospod Henen, ponavadi se ne odzivam na takšne komentarje, ampak eh, res je, redko sva se strinjala, sem pa vseeno cenil vaše delo kot poslanec. Morda pa to vseeno ni bil vaš zadnji prispevek. Kolegice Jaslovecke, mislim, da v tem trenutku ni v dvorani, tako da smo končali z pojasnili glasovanja pri poročilu Kilonen. Nadaljujemo z poročili pri z obrazložitvi glasovanja pri poročilu gospoda Vande Kampa torej dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja stahografi. Kolega Zambaski. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. To poročilo je, tako kot prejšnje poročilo, zelo nepravično. Obe poročili sta nepravične do držav v srednji in vzhodnji Evropi. Namreč poročili kot da si prizadevate, da bi podjetja na vzhodu Evrope propadla in da bi se delo teh podjetij preselilo na zahod. Evropska unija ne more tekmovati v tej tekmi zgolj, če bo poskakovala po eni nogi. Mislim, da se zdaj s tem uvaja protekcionizem v Italiji, Franciji, Belgiji in Nemčiji. Mislim, da ste s tem poročilom delovali proti zamisli Evropske unije, ki pravi, da so pomembne vse države in da so pomembni vsi interesi vseh držav. Zato sem glasoval proti, poleg tega je bil način glasovanja res sramoten. Dank, Hvala lepa, kolega Zambaski, sedaj pa kolegica Šojdrova. Pane, eh, predsedo, ja tja... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj pojasnim, zakaj sem na koncu glasovala za poročilo. Tu ne gre zgolj za delovne pogoje in za socialno varnost, gre tudi za varnost v cestnem prometu. Odločila sem se, da bom podprla predlog. Namreč vozniki bi morali imeti pravico, da preživijo vikende s svojimi družinami ne pa da imajo zgolj kratek čas za počitek. Poleg tega se strinjam, da morajo vsa parkirišča oziroma počivališča biti opremljena z vso potrebno infrastrukturo. Je pa res, da delodajalci tega sami ne morejo zagotoviti. Gre za vprašanje, ki zadeva celotno evropsko infrastrukturo. Trenutno stanje na tem področju pa je precej žalostno, zato moramo zgraditi več parkirišč in počivališč z več opreme. Tudi pametne tahografe je treba namestiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Strinjam se, da so delovni pogoji voznikov takšni, da bi jih morali izboljšati. In če že sprejemamo pravila, bi morala ta koristiti vsem državam, ne zgolj državam na zahodu Evrope. Vendar je problem v tem, da imajo vozniki iz vzhodne Evrope predvsej težav pri ohranjanju svojih delovnih mest. Tam sem proti socialnemu dumpingu in obžalujem, da je poročilo oblikovano tako, da bo kaznovalo veliko skupino ljudi. Kolegice in kolegi, usoda treh milijonov delavcev je postavljena pod vprašaj. Sam spoštujem kot demokrat eh, prost pretok storitev in prost pretok delovne sile. Želim si, da bi uveljavljali pravila, ki veljajo na notranjem trgu in istočasno zagotavljali tudi dovolj časa za počitek. Za voznike. Voznike je treba zaščititi, zato sem zaglasoval proti temu poročilu. Najlepša hvala. Besedo dobi kolega Polčak. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam nisem glasoval za, temveč sem se vzdržal pri glasovanju. To poročilo zgolj krepi staro mejo, staro železno zaveso, ki je včasih ločevala nekdanje stare in nove države članice. Seveda je potrebno zagotoviti varnost v cestnem prometu. Cestni promet se namreč povečuje, pogoji na cestah so vse bolj dramatični. Zagotoviti je treba dobre delovne pogoje za voznike. Sprejemljivo je, da vozniki lahko preživijo vikende z družino, pomembno je tudi, da jim zagotovimo med tednom dovolj časa za počitek v kabinah. Nesprejemljivo pa je, kako smo o tem glasovali in kako smo obravnavali kompromisne predloge, zato tega poročila nisem podprl. Dank, Hvala lepa. Toliko glede obrazložitev pri poročilu Vindekam, sedaj pa obrazložitve pri poročilu AirTuk prilagoditve razvoju v sektorju cestnega prevoza. Kolega Zambaski bo začel. Kolegi, oštren... Hvala predsedujoči, kolegice in kolegi. Še enkrat ob koncu teh treh poročil moram povedati, da sem glasoval proti. Zakaj? Ta tri poročila so kot svežen huda kršitev prostega trga in konkurence. Če zahodne družbe in podjetja želijo prodajati v Bolgariji, na Polskem in drugot, eh, prodajajo svoje proizvode v velikih supermarketih. Če pa želijo Poljaki in Bolgari delati na zahodne evropskih trgih, so jim vrata zaprta. To pa je v nasprotju z temeljnim načelom Evropske unije, ki uveljavlja enoten trg. Kar pa zadeva potek današnjega glasovanja, mislim, da je bilo popolnoma nedostojno. Ogromno pravil smo poteptali, to je bilo res najbolj škandalozno glasovanje v tem parlamentu. Poslanci smo bili razdeljeni na pol, večine ni bilo. Zdi se mi, da je šlo tu za odločitev, ki je bila sprejeta pod vplivom lobistov in vse skupaj je zelo škodljivo za evropske državljane. Hvala. Hvala lepa, kolega Zambacki. Sedaj pa kolegica Šojdrova. Za udeljenje slova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta del svežnja o mobilnosti je edini del, kjer smo uspeli doseči kompromis že v odboru za promet. Mislim, da je ta predlog zelo blizu tudi dogovoru, ki smo ga sklenili s svetom, kar pomeni, da bomo lahko hitro zaključili tudi trialog. Kabotaža je bila že od samega začetka nekoliko drugačno obravnavana od drugih vprašanj. Pri kabotaži namreč prihaja do neposredne konkurence med posamičnimi prevozniki na nacionalnih trgih. Pravila je treba vzpostaviti na tak način, da ne bo kakorkoli ogrožen sistem cestnega prometa. Tudi prost pretok storitev je od tega odvisen namreč. Zato se mi zdi kompromis uravnotežen. Mislim, da bi morali oceniti celoten svežen. Cenim pa, da v poročilu niso omenjene zgolj omejitve glede kabotaže, temveč se omenjajo tudi ukrepi zopr podjetja pošnih naboralnikov. Tudi to se mi zdi zelo pomembno, če želimo preprečiti zlorabe. Hvala lepa, kolegica Šojdrova. Sedaj pa kolega Matthews. Hvala, predsedujoči. Sam sem glasoval proti temu predlogu, tako kot se pogosto zgodi v tej dvorani smo ponovno prenesli preveliko breme na majhne operaterje, ki si tega sploh ne morejo privoščiti. Veliki operaterji in velika podjetja si lahko privoščijo, da plačajo lobiste in usilijo svoje želje glede sprejetja zakonodaje. Mislim, da je to nažalost zgolj še en primer ko je zakonodaja, ki jo sprejemamo, namenjena dobrobiti velikim podjetjem, ki se lahko privoščijo dodatne stroške, majhna podjetja pa si teh dodatnih stroškov, ki smo jim jih nakopičili, ne bodo mogla privoščiti in bodo s tem postavljena v slabši položaj. Sam sem vodil manjše podjetje, tako da vem, kako nesorazmeren učinek imajo to vrstni zakonodajni akti, zato sem glasoval proti temu poročilu, ker želim podpleti mala podjetja. Hvala. Fin, danke, kolegi. Hvala lepa, kolega Matthews. In sedaj še kolega Polčak. Dekuji, pane predsedo, za udeležbo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem podprl to poročilo. Namreč, uspelo nam je doseči pravi kompromis. To poročilo je prav zaradi tega drugačno od prejšnjih dveh poročil iz svežnja. Res je, da je prometni sektor tisti, ki se najbolj razvija, zlasti sektor cestnega prevoza se zelo hitro razvija. Veliko napredka smo dosegli tako glede tehnologije, kot, ki se uporablja, kot glede zniževanja emisij. Uh, Sam sem glasoval za poročilo, ker se mi zdi skladno z mojimi stališči, kar pa zadeva kabotažo, to bi morali prav tako urediti v okviru evropske zakonodaje. Hvala. Hvala lepa, kolega Polčak. Toliko na temo poročila Ertug. Kolegica Jazovjecka, prej ste bili na vrsti in čisto na koncu lahko dobite besedo, sedaj pa ne. Toliko poročilo Ertoku. Sedaj pa obrazložitve glasovanj pri poročilu Buzek skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom. Kolegica Jazovjecka, ne boste dobili zdaj besede. Es spricht Herr Kollege Mamikins. Kolega Mamikins dobi besedo. President, dear colleagues, uh, I couldn't agree with the way Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, ne morem uh, se strinjati s tem, kako je bila zasnovana ta direktiva. Samo sekundo, ker kolegica še kar moti. Ja, Zovecka, jih rufi sicer odnu. Prosim, gospa je Zovecka, umirite se. Kolega Mamikin zgovori. Thank you. Thank you, Hvala lepa, predsedujoči. Še enkrat nisem se mogel strinjati s tem, kako je bila oblikovana ta direktiva. Katerikoli niz pravil na področju energije mora biti celovit in ne sme biti oblikovan za ali proti kateremu koli projektu. Prepričan sem, da veste, da govorimo o severnem toku, torej o plinovodu iz Rusije v severno Nemčijo. Ta plinovod eh, bo pripeljal plin v Evropo, to je škodljivo za našo infrastrukturo. Namreč sosednje države in partnerji bodo lahko s tem postali del naše energetske infrastrukture. Ta direktiva, po mojem mnenju, vsebuje nekatere določbe, ki so škodljive za konkurenčnost na teh trgih. Prevladojoči akterji in mali akterji bi morali igrati skladno z istimi pravili, vendar bi kolegice in kolegi morali spoštovati tudi pravice evropskih potrošnikov energije. Oni ne smejo postati žrtve proti ruske retorike, zato sem glasoval proti. Dank, Hvala lepa, kolega Mamikins. Kolegica Jazovecka, če ne boste takoj prenehali, vas bom odstranil iz dvorane. Sedaj pa kolega Zdrojevski. Gospod predsedujoči, Gospa Jazlovecka bi rada nekaj povprašala. Ne bom se zdaj spuščal v to konkretno problematiko, ampak morda bi lahko za sekundo dali besedo, da se reši ta situacija. Ne, ja prav, tudi prav. Gospe in gospodje, Skoraj da pet let se že ukvarjam z varnostnimi vprašanji, pa ne zgolj s tem, seveda. Zelo dobro se zavedam, kako pomemben je energetski sistem, kako pomembno je, da zagotovimo suverenost in tudi pravno kohezivnost. 42 predlogov sprememb je bilo sprejetih, 15 kompromisov, zato smo tudi uspeli razrešiti vse tisto, kar se nanaša na nova energetska omrežja v Evropski uniji in tudi na stara omrežja pa tudi na morebitna prihodna omrežja izven Evropske unije. Uspeli smo zelo jasno in dosledno opredeliti vse tisto, kar se nanaša na oskrbo s plinom. Zelo zanimivo pa je, da je lastništvo infrastrukture zelo pomembno tudi z vidika teh plinovodov. Še na nekaj bi vas rad opozoril, gre za teritorijalno izvajanje te direktive. Zdi se mi, da smo vse storili tako, kot je treba. Obstaja sicer nekaj izjem, te pa bodo omogočile, da zagotovimo koherenten sistem. Hvala. Danke, kolega Strojevski. Lepa, kolega Strojevski, sedaj pa kolega Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem také podpořil eh, tento mat. Hvala, gospod predsedojoči. Tudi sam sem podprl to poročilo. Tako kot predhodni govornik, namreč tudi sam vem, da zdaj oblikujemo energetsko unijo in poleg poslovnega vidika je treba upoštevati tudi geopolitični vidik in položaj nekaterih dobaviteljev. Rusija je eden od dobaviteljev, vendar se mi zdi, da bi morali preveriti tudi to, kaj se dogaja z demokracijo v Rusiji. Namreč to je precejšen problem. Mi smo zdaj sprejeli predlog, ki širi pravila tudi na infrastrukturo na področju plina. Uh, Nanašajo se tudi na sporni projekt Severni tok 2. To so pravila, ki bodo poskrbela za to, da bodo nekatera podjetja, Gazprom in podobna, ne imela več možnosti, da zlorabijo svoj prevladujoči položaj na trgu, kajti imamo pravila, ki urejajo tudi dejavnosti teh podjetij. Hvala. Hvala lepa, kolega Pospišil. Sedaj pa kolega Polčak. Děkuji, pane předsedo. Energetická unie. Hvala lepa, predsedujoči. Energetska unija je zelo pomembna za našo prihodnost. Razmisliti moramo seveda tudi o geopolitičnih vidikih in o varnostnih vidikih. S tem v zvezi se mi zdi, da bi morali poskrbeti za večjo diverzifikacijo virov, Dogovoriti pa bi se morali tudi o skupnih ciljih, še posebej o skupnih geopolitičnih ciljih. Zato pozdravljam ta predlog, da bi razvezali lastništvo od distribucije. Ne vem, ali bodo pravila dejansko delovala ali ne, bomo videli v prihodnje. Kar pa zadeva samo delovanje, sektorja s plinom. Mislim, da bi to moralo biti vključeno v energetsko unijo. Zdi se mi, da je to dober predlog. Hvala lepa, kolega Polčak, sedaj pa kolega Kelly. Hvala lepa, glasoval sem za to poročilo in moram pohvaliti poročevalca za upravljeno delo nekdanjega predsednika Buska, pa tudi komisijo kaj ti sodelovanje je bilo dobro in dober je tudi rezultat. Dobra zamisel je, da imajo vsi plinovodi enaka pravila, vsi, ki prihajajo v EU. To velja tudi za severni tok in seveda tudi druge plinovode. Prav tako je izjemno pomembno to zagotoviti, kajti 77 odstotkov plina, ki ga uporabljamo v EU, prihaja prek teh plinovodov v prihodnosti, bodo torej pravila veljala za vse plinovode, ki so v EU in tiste, ki prihajajo izven EU v EU. Zaključiti moramo tudi skupni notranji trg energetike in zadovoljni moramo biti z delom zadnjih petih let. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelly. Toliko o poročilu Buzek. Sedaj pa prehajamo na obrazložitev glasovanj pri poročilu Mato.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 v teh sektorjih. In hotel sem vprašati, ali je to resno, resno, mislite, poslanke, ki ste glasovali za to, ste resnično glasovali za to, ni bilo to kar tako glasovanje, resnično za konec tega mandata, menite, da bo potrebno ribiče in pomoščake opremiti tudi ženskami. Mislim, da moški ne želijo žensk tam. No, dobro mislim, da bi morali tako poročilo zavrniti že samo zaradi dolžine in dolgočasnosti. Tako da sem glasoval proti. Hvala lepa, kolega Sošnjaš. In sedaj še kolega Kelly. Hvala lepa. Trenutni sistem je precej kompleksen. nove določbe, ki jih je spet odbor za ribištvo, bo pomenil bolj prožna pravila za dostop do sklada, če bo kdo prenehal z ribolovnimi dejavnostmi in ko bo šlo tudi za prestrukturiranje flote. Nove določbe bodo poenostavile sistem in bo tako sistem bolj dostopen. Upam, da bo to pomagalo irski ribolovni skupnosti, tudi našim otokom. Tudi tukaj smo imeli nekaj predlogov sprememb. Države članice bodo lahko uporabljali sklad po svojih potrebah, namesto da bi že prej imeli definirane ukrepe in pravila. Prav tako bodo spodbujali naložbe in izboljšana bo tudi varnost in pogoj za življenje, za posadke, pa tudi kakovost rib in tem bodo odločale države članice. Hvala lepa. Hvala lepa. Toliko priporočilo Mato, sedaj pa poročilo Depre o kapitov varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje izdanih državljanom Unije. Začenja kolega Zdrojevski. To ni bivalo, že v Uniji Evropejski imamo v tej. Ni se še zgodilo, da bi v Evropski uniji ni možno, da bi imeli toliko različnih tipov dokumentov za skazene identitete. To je dobro besedilo, to je pripravil odbor Libe, zato da bi dosegli neko poenotenje osebnih izkaznic in dokumentov povezanimi s temi. Tako bi lahko zagotovili tudi resnično varnost dokumentov tudi z biometričnimi podatki. nekaj elementov uniformizacije je zelo pomemben. Mislim, da morajo osebne izkaznice in dokumenti za prebivanje biti dokumenti, ki jih jemljamo resno. In to so nujni dokumenti. Hvala lepa. Fin danka, kolega Hvala lepa, kolega Zdrojevski. Sedaj pa kolega Pospišil pane předsedající. Já jsem... Hvala lepa. Podporu jsem to poručilo. Čeprav je bilo to precej čustveno sprejeto na češkem, ko je so razpravljali o tem. Še vedno pa mislim, da je to poročilo tako, da bi lahko poskrbelo za to, da bi osebne izkaznice bile bolj odporne na ponaredbo. In to se je tudi zgodilo, to je dobro minimalni standardi za osebne izkaznice, tudi biometrične podatke, vse to je pozitivno, vse bo okrepljeno. Mislim, da tako tudi izboljšamo prav spetok ljudi po EU, prav tako pa izboljšamo tudi varnost in tako bomo zagotovili, da ne bomo imeli več toliko ponarejenih osebnih izkaznic. povečujejo tudi pravi, da teh varnostnih elementov še ni v vseh državah in da bi bilo, da te države to uvedejo. Hvala. Hvala lepa, kolega Pospišen. Za konec, kolega Kelly. Hvala lepa, glasoval sem za to uredbo, ki prispeva bojo proti ponaredkom osebnih izkaznic in zagotavlja minimalne standarde za osebne izkaznice in dokumentov za prebivanje izdanih državne unije. 17 milijonov državljanov živi v drugi državi članci, kot je njihova. Veliko ljudi tudi potuje prek zanih meja vsako leto. In ponarejanje se lahko uporablja srednjih državljanov tudi tretjih držav. Zato je potrebno podpreti ta ukrep, zato da ukrepimo varnost državljanov EU, osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje. Za državljane EU in za njihove družinske člane. To je pomemben korak proti poneverbam. Potrebno je zagoditi varnost. Če bom ponovno izvoljen Evropski parlament, bi rad še naprej delal na tem, da bom zagotovil, da bodo pošteni državljani EU zavarovani, ne bodo trpeli zaradi ponaredkov. Hvala lepa, kolega Kelly, toliko priporočilo Depre, sedaj pa priporočilo kolegice Ajuto, izboljšanje varnosti cestne infrastrukture. Začenja kolega Matthews. Thank you, Mr. Chair. Hvala lepa, predsedujoči. Jutri je dan, ko hodimo v službo. Danes sem šel peš v službo, jutri bom tudi. Hoja je veliko veselje za človeka. Ne prinaša samo zadovoljstva, tako ostanemo tudi fit aktivni in ne obolimo, ampak prepogosto, kar se tiče cestne infrastrukture, se ignorira potrebe pešcev. Z velikim veseljem sem podprl to poročilo, ne samo, ker upoštevamo potrebe pešcev, temveč tudi zato, ker se priznava, da je to področje, kjer posamezne države članice morajo biti vodilne ne sme biti posod vse enako, potrebno je upoštevati lokalne pogoje in preference. Zato sem z velikim veseljem to poročilo podprl. Se pa veselim, da bo sedaj cestna infrastruktura veliko bolj prijazna pešcem kot preteklosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Majer. Ah, ah. Hvala lepa, predsedujoči podprla sem to poročilo za izboljšanje varnosti cestne infrastrukture. Še pa posebno me skrbijo varnostno krepi, da kombi in tovrnake se ne bi zaletavali v nizke mostove. Tudi v mojem volilnem kraju smo imeli te težave. 125 krat so se zaleteli v ta nizki most, ki je blizu mojega sedeža volilnega kraja. Kljub velikanskim znakom, ki upozarjajo na to. To povzroča zamude in potem tudi visoke stroške pri popravilu. Iskati moramo visokotehnološke in nizkotehnološke rešitve. Lahko bi mehanično upozorili pred mostom voznike, da ne morejo zapeljati pod ta most. Hvala lepa, kolegica Majer. Toliko na to temo. Sedaj pa poročilo Intfeld, vse evropski osebni pokojninski produkt. Začenja gospod Benito Ziluaga. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovali smo proti temu predlogu. Vi, Iz e LS ste glasovali za, za pokojnine bogatih, namreč eh, to bodo vaše pokojnine. In medtem, ko vi razmišljate o svojih pokojninskih načrtih, pozabljate o ostalih ljudeh. Namreč ogromno ljudi je odvisnih od tega. Vi pravite, da boste davčne ugodnosti ponudili zasebnim pokojninskim zavarovanjem, ki si jih lahko privoščijo zgolj bogati in s tem spodbujate tudi davčne utaje. Niste pa razmislili o tem, da bi tudi drugi imeli možnost za sklepanja zasebnih pokojninskih zavarovanj. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara, da se pojavlja kriza, ampak za vas je vsakašen varčevalni ukrep, ukrep, ki vam pomaga usiliti svoj bogataški krivičen sistem. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Benitozi. Hvala lepa, gospod Benitozi Luaga. Sedaj pa kolega Zdrevski, prosim. Panie przewodniczący, nieco różni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekoliko drugače gledam na to kot predhodnik. Zdi se mi, da je to poročilo in kompromisi, ki smo jih dosegli, da so pozitivni. Kajti tukaj izpolnjujemo dva pomembna kriterija. Potrošniki bodo sedaj lahko čezmejno kupovali te proizvode, In sedaj tudi ni več obveze za to, da se morajo zagotavljati nekatera pravila, ki so bila v veljavi prej. In to je pomemben korak. Dobro je, da je parlament to podprl. Sedaj imamo tudi izniževanje stroškov za menjavo, to je zelo pomembno in na ta način bo trg za osebne pokojninske produkte veliko bolj prožen. Vse to gre v pravo smer da imamo sedaj tri leta za uvedbo ukrepov. Je to čudovito, tako lahko zagotovimo, da bo vse potekalo urejeno. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolega Zdrojevski. Za zaključek sedaj še kolega Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tento návrh. Hvala lepa. Gospod predsedoči, podporil jsem ta predlog, kaj ti potrebno je podpreti srednjo generacijo, kar se tiče zagotavljanja možnosti, da vačujejo tudi na stare leta oziroma za stare leta. To je običajno prostovoljni sklad in zato je zelo dobro, da Evropska unija sedaj skuša ustvariti nove privlačne proizvode za starejše ljudi. Morda bi lahko bili še bolj ambiciozni, morda bi lahko imeli tudi kakšne dajč, davčne olajšave na tem področju. Kolega z leve strani je dejal, da to že obstaja, ampak to ni res, tega še nimamo. Mislim, da morajo ti proizvodi postati bolj privlačni. Hvala. Hvala lepa, kolega Pospišelj, toliko na temo poročila Intfeld. Sedaj pa še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 da se že sedem let ukvarjam s to temo in novinari so želeli, da točno takrat pregovorimo o tej temi. To je posebno običajno. In dobro, sedaj pa lahko spregovorimo o tej temi. Prav? Hvala. Torej, sveženo mobilnosti, ki smo ga sprejeli danes, ni bil dovolj pripravljen in ni bilo dovolj razprave. Čustva, protekcionizem, populizem igrajo svojo vlogo in strokovnjaki, strokovni argumenti niso prevladali, celo voznikov nismo upoštevali. Mandat se bliža koncu in to je vodilo do tega, da je sedaj bilo veliko čustev. To je najslabši svežen, ki smo ga sprejeli v tem mandatu. V Evropi, v vseh, vseh državah članicah, bo to uničilo čezmejni promet in potrošniki bodo seveda tisti, ki bodo plačali. Sramotno je bilo biti del tega procesa in zato sem glasovala proti temu svežnju. Ja- Hvala lepa, kolegica Jazlovecka, toliko. Kar se tiče obrazložitev glasovan, zapisnik tega zasedanja bo podan na začetku naslednjega zasedanja. Če ne bo ogovora, potem bodo resolucije posredovane vsem naslovnikom. Hvala lepa vsem službam za dokončanje tega mini plenarnega zasedanja. Dober tek, prijetno pot domov. Prekinjamo zasedanje, konec zasedanja.